patriarhi. Ja. Gospe in gospodje, prisrčno vas pozdravljam na naši seji. Vsaj točno moramo začeti, ker imamo toliko točk na dnevnem redu, sicer ne bomo mogli vsega opraviti na današnjem popovdnevu. Če se strinjate, bi vam priporočil naslednje. Pod sporočili predsednika vam bom sporočil samo to, da imamo toliko točk na dnevnem redu, da bomo pravili ta dnevni red samo, če bomo resnično disciplinirani pri delu. Pod točko 3 je prva točka, umestni pregled evropskih satelitskih radionavigacijskih programov. Poročevalec je gospod Remek. Ob eh, pol štirih moramo končati razpravo o tem poročilu. Gospod kolega Remek, izvolite. Je, eh, děkuji vam. Uro vam boste lahko uh, videli tukaj nad menoj in vedeli boste, koliko časa še imate. Hvala, gospod predsednik. Po kar dolgem času smo prišli do točke, da je ta osnutek poročila na voljo. Upam, da je to bila zadnja zamuda v zvezi z to temo in eh, v zvezi s celotnim projektom Galileo. Dovolite, da se zahvalim številnim kolegicam in kolegom za delo, ki so ga opravili pri pripravi tega poročila, pa tudi sekretarjatu in predsedniku odbora gospodu Rojlu za njegovo sodelovanje in podporo. Želel pa bi tudi povdariti, da sem z veseljem sodeloval tudi s predstavniki Evropske komisije. Glede na to, da imamo na voljo zelo kratek čas za razpravo, bi želel povdariti, da je ta, to poročilo seveda povzetek samo cele vrste stvari, ki bi jih želel tako jaz kot tudi drugi reči v zvezi z to tematiko konstruktivne komentarje pričakujem in upam, da bo na koncu to poročilo odražalo tudi stališče in mnenja člana odbora. Dovolite, da vas spomnim na nekaj dejstev v zvezi s tem projektom. Sklep za izgradnjo sistema Galileo je bil posledica dveh razlogov zagotoviti neodvisnost Evropske unije prvič in drugič, zagotoviti eh, večji delež trga visokih tehnologij našim proizvajalcem. Finančni položaj v zvezi s tem projektom eh, seveda ni ravno idealen. Komisija meni, da bo moč samo 18 satelitov eh, spraviti v orbito in jim omogočiti delovanje na podlagi sedanjih sredstev. Seveda pa moramo zagotoviti celotno delovanje projekta in eh, operativne zmogljivosti celotnega sistema. Prekoračitev proračuna, moramo ugotoviti, je tudi občasno nujna in eh, s tem eh, mi vlaganji moramo seveda ustvariti ustrezne donose. V tem kontekstu se moramo pogovoriti o tem, kako vzpostaviti postopke za izvajanje tako eh, velikega in dragega infrastrukturnega projekta, da se ne bi v prihodnosti vedno znova soočali z problemi. To je za uvod in z veseljem prisluhil vašim komentarjem. Najlepša hvala. Hvala tudi za to, da ste bili uh, kratki. Kolega Bžežina je prvi v razpravi. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, eh, za besedo. Ta osnutek poročila sem natančno prebral in ugotovil, da je pripravljeno zelo strokovno, vsebuje veliko uporabnih in koristnih informacij in zelo nakratko in koncizno povzema vse glavne točke, o katerih moramo razmisliti in nekatere probleme, ki jih bo treba razrešiti. Osnutek tega sporočila. Osnutek poročila vsekakor vsebuje nekaj dvomov v zvezi s tem, kako bo cel sistem deloval po letu 2014. V poročilu so omenjeni operativni stroški delovanja celega sistema. Poročilo pa tudi povdarja, da na področju tako visoke vrhunske tehnologije, kot je ta, gre za pot, ki je morda bolj pomembna včasih, kakor dokončni cilj. Zakaj? Zato, ker hočemo zagotoviti tudi to, da bo uh, sistem služil procesu razvijanja novih tehnologij in uh, vplivu le teh na naše gospodarstvo. Uh, Morda lahko kdo dvomi o upravljanju projekta samega, o uspešnosti tega upravljanja. Naj omenil samo to, da ni nekega gospoda Galileja, nekega uh, projektnega vodje ali človeka, ki bi bil eh, odgovoren za celotni projekt, temveč da gre za različne uh, sestavne dele ogromnega projekta, ki jih uh, vodijo uh, mnogi. Thank you and I'd like to... Gospa Hall. Hvala. Hvala tudi gospodu Remeku za poročilo. V veliki meri se strinjam z njim, zlasti ko gre za tretji odstavek, ki podarja, da je treba povečati preglednost, transparentnost Res je, da situacija ni eh, zadovoljiva. Komisija ugotavlja, da potrebujemo še dodatno 1,9 milijarde evrov, ne vemo pa, kako je komisija prišla do te številke. Mislim, da je treba te domneve in predpostavke, na katerih je ta številka nastala, eh, postaviti na svetlo dneva, tako da bomo vedeli tudi svet, eh, ne samo komisija in parlament, odkot prihaja ta številka. Res je, da obstaja velika vrzel pri financiranju projekta. Morda bomo iz okvirnega programa morali financirati ta eh, projekt, kar bo šlo seveda na škodo drugih eh, projektov, ki jih eh, okvirni program že financira. In to bi bilo slabo za Evropsko unijo in za prihodnjo stroškovno učinkovitost naših naložb. Če se človek vpraša, ali si lahko privoščimo sistem, kot je Galileo, potem je treba se osredotočiti na nekatere storitve, eh, ki naj bi jih eh, Galileo zagotavljal. Zlasti, ko gre za varnost eh, neposrednih storitev, live service. Gre za eno od storitev, ki je potrebna v okviru projekta Galileo, vendar v veliki meri s to storitvijo pravzaprav ponavljamo tisto, kar nam bo Egnos eh, od eh, vsega začetka delovanja eh, zagotovil. Namreč, ko gre za varno pristajanje letal. In uh, Eh, varnost eh, v letalskem in cestnem prometu, ki naj bi jo zagotovil Galilejo, je nekaj, kar bo treba še proučiti, če hočemo znižati stroške Galileja, kajti tukaj so morebitni prihranki. Po drugi strani pa se strinjam, da moramo biti previdni, da in moramo razmišljati o posledicah svojih odločitev. Zdi se mi, da ne upoštevamo dovolj dejstva, da obstajajo nevarnosti v zvezi z vsemi eh, globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi, ne samo z Galilejem, namreč, da bo prišlo do moten v njih. Več jasnosti bi moralo vladati tukaj o tem, kakšna bo eh, Eh, morebitna, eh, kako bodo morebiti eh, zunanji vplivi satelite poškodovali. To je treba ugotoviti pred začetkom lansiranja satelitov. In na koncu, kar zadeva radijski frekvenčni spektr, ki ga uporablja Kitajska, zdi se mi, da o tem še nismo ni rekli zadnje besede. Eh, nekdo pravi, da se pogajanja z Kitajsko nadaljujejo, ampak eh, kaj, če Kitajska ne bo ničesar naredila? Kako bomo potem imeli dobro delujoč sistem Galileo, če bo kitajski sistem eh, se mešal v nekatere radiofrekvenčne storitve? Vsekakor pa sem z veseljem prebrala to poročilo gospoda Remeka in veselim se sodelovanja, eh, nadaljnega sodelovanja z njim. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Weber. Hvala. Gospod predsednik, tudi sam sem zelo zadovoljen s tem poročilom, ki. Uh, kaže pot, kako naj Evropska unija razvije infrastrukturo v odziv oziroma zaradi doseganja naših eh, operativnih eh, ciljev. Eh, torej, ta projekt predvideva infrastrukturo na zemlji, potem se skupaj 18 satelitov in ta program Galileo in nekateri drugi naj bi skupaj Eh, zagotovili neprekinjeno storitve, večjo validacijo storitev in tako naprej. Mednarodna konkurenca je tukaj tista, ki nas eh, preganja, kot so že drugi povdarili. Mednarodna konkurenca za satelitske navigacijske sisteme, ki jih razvijajo Rusija, Kitajska, pa tudi Indija, je torej zelo eh, velika da ne omenjam ameriškega sistema GPS. Zato moramo pospešiti naše delo, da bomo celotno konstelacijo satelitov čimprej imeli v operativni fazi. Komisija v svojem sporočilu povdarja, da bi celotni sistem naj začel delovati do leta 2018. Mislim, da je to zelo pozno. Zato bi morali komisijo mi pozvati, da naj razvije politike za zmanjšanje tveganj za obvladovanje stroškov, zlasti stroškov lansiranja celot, eh, satelitov in zač, začetka delovanja projekta. Zato eh, bom predlagal v zvezi s tem predlog spremembe. Sojuz, eh, ruska raketa, ima v tem trenutku monopolni položaj. In mislim, da bo treba to tudi upoštevati pri znižanju eh, stroškov programa Galileo. Vendar Evropska unija mislim, da mora imeti možnost izbire eh, uporabe različnih raket za lansiranje bodočih satelitov. Pet takšnih eh, raketoplanov eh, naj bi imeli v prihodnosti poleg eh, sojuza. Poleg tega, če bi Ariano 5 satelit, torej um, raketoplan, prilagodili za uporabo teh satelitov, mislim, da bi bilo to dobro. Stroški uporabe tega sistema naj bi bili samo 50 milijard evrov. To je nekaj, kar bi si morali. Eh, lahko privoščiti. Vendar sodelovanje med Evropsko unijo in Evropsko agencijo uh, ESA bi moralo biti uh, boljše, zlasti, ko gre za komisijo. Hvala. Hvala, gospod Lamberts. O dveh uh, zadevah bi želel govoriti. Najprej moramo biti sposobni oceniti različne opcije, možnosti, ki se nam ponujajo. Vem, da to vse čas ponavljamo, ampak komisija tega še ni naredila. Komisija nam še ni ponudila neke enostavne in jasne izjave v naslednjem smislu. Če gremo za celotni sistem, so koristi te in te, no stroške bolj ali manj poznamo, ampak hotel bi vedeti, kakšne bodo dodatne koristi, če ostane sistem tam, kjer je sedaj, kaj dobimo za trenutno ceno. Če pa bi opustili celotni projekt, vemo, česa nimamo ali ne bomo imeli, pa bi morali tudi vedeti, kakšni bodo stroški takšnega uh, opuščanja projekta. In te podatke in ta dejstva bi želel od komisije zvedeti čim prej. Drugič, Stvari niso jasne v zvezi z vojaško uporabo programa Galileo. Naj bom jasen. Ne pravim, da je neetično, nespremljivo uh, imeti tudi možnost uh, uporabe uh, takšnega sistema v vojaške namene, kar je bil recimo v Ameriki sistem GPS od vsega začetka. Ampak, če imamo program, katerega stroški skokovito naraščajo, in če se odpovemo eh, bistveni uporabi v vojaške namene, potem se moramo vprašati, zakaj morajo samo civilni organi, torej Evropska komisija, nositi stroške za to. Kaj hočem povedati? Če je to, kar je specifično za Galilejo, to, kar potrebujemo zaradi vojaške uporabe, bi moralo biti logično, da bi v bistveni meri morali vojaški proračuni pokriti tudi stroške Galileja. Če pa ne, potem pa moramo dobiti dokaze za to. Problem pa je, da na tem leži neka senca in eh, želel bi, da to meglo eh, komisija odpravi, da bomo argumente razumeli. Ne moremo pa spreti tega, da bomo šli v sistem, ki ga v bistvu zahtevajo tisti, ki zagovarjajo vojaško uporabo takšnih satelitskih sistemov, njihovi vojaški proračuni pa ne bi ničesar prispevali k temu. Če se vrnem na drugo možnost, nič ali ničelno možnost, torej da opustimo program, je, potem lahko rečemo naslednje. Galilej je lahko neke vrste dokaz neodvisnosti Evropske unije oziroma Evrope. No, to je nek simbol, ki pa je zelo drag. Pa tudi v vojaških okvirih se sprašujem, zakaj potrebujemo tak sistem, če lahko uporabljamo signale drugih sistemov, naprimer sistema GPS. To bi pomenilo, da pravzaprav gre za dva možna scenarija. Prvi scenarij. Evropejci opravljamo dejavnosti in storitve, ki jih američani ne želijo ali ne morejo. Mislim, da se je to na zadnje zgodilo leta 1956, ko so francozi in britanci napadli Sueški kanal. No, koliko pa je verjetnosti, da bo prišlo do ponovitve tega scenarija? Še manj verjetno pa je, da bomo uh, se odločili za neko operacijo, ki bi bila v popolnem nasprotju nasprotju z interesi ZDA. Če je takšen simbol vreden tako visoke cene, se moramo vprašati. Teh 30 eh, milijard projektov je morda dobro potrošen denar, ampak 30 milijard evrov je tudi denar, ki bi ga lahko za druge koristne namene uporabili. Mislim, da stvari še vedno niso jasne, zato ker vsi delci, členi te enačbe še niso pred nami in o tem je treba razmišljati in jih zahtevati. Hvala. Gospa Van Herfov oziroma gospod Van Herfov, sedaj v imenu komisije. Ja, dank, Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Gospa, ki ste jo najavili, žal ni mogla priti zato jaz nadomeščam. Ta razprava o poročilu gospoda Remeka se mi zdi, da je eh, razprava med eh, odborom in komisijo. Najprej naj se zahvalim gospodu Remeku za odlično poročilo in vsem eh, poslankam in poslancem, ki so pripravljali to poročilo. Drugič pa mislim, da se mora komisija opravičiti. Ko smo pripravljali sporočilo o mestnem pregledu uh, smo pravzaprav vse skupaj počenjali bistveno dlje, kakor smo nameravali, tako da je gospod Remek moral čakati zelo dolgo na naše sporočila. Sebina in teme, o katerih ste govorili, ne bom govoril o njih posamično, morda samo v zvezi s tistim, ko ste spraševali komisijo, zlasti vprašanje uh, Eh, natančne eh, specifikacije stroškov, ki jih oceni eh, komisija na 1,9 milijarde evrov. No, te podatke vam lahko damo, vendar se moramo dogovoriti, v kakšnem okviru vam lahko posredujemo te podatke. Tako imenovani džip sestanek bo v marcu, morda bi takrat lahko to naredili. Vendar ti podatki so seveda eh, nekoliko um, zaupni tudi zato, ker imajo tudi gospodarsko finančno vrednost za industrijo, ki sodeluje v teh eh, projektih. Sicer, um, če bi vam jih vse kar tako razkrivali, te podatke in informacije, bi morda um, posredovali lahko kaj nepotrebnega in um, zaupnega konkurenciji ki bi to lahko izkoristila. Ampak seveda vam lahko in bomo z veseljem te podatke posredovali samo eh, v kakšnem okviru se moramo dogovoriti. Drugič, gospa Hall je omenila safety of life, torej varnost eh, potnikov v tem pomenu. Vsekakor ne gre samo za zmanjšanje stroškov, temveč gre za nov koncept eh, safety of life, ki bi veljal tako za eh, postaje na zemlji, kot tudi za vse ostale vrste infrastrukturo. To je načelo, ki se mu ne bomo odpovedali, temveč bomo naredili sistem, ki bo interoperabilen z ameriškim sistemom GIOV. Tako da bomo to storitev lahko ponudili zlasti za letalski promet. Ampak morebitne prihranke, ki bi jih dosegli na ta način, to še ne vemo, to še treba pravčiti. Druge službe namreč eh, to še pravčujejo. Je pa res, da je to tema, ki jo bomo eh, postavili z veseljem na dnevni red naših eh, pogovorov. Res pa je, treba še natančne ugotoviti, kakšne so možnosti prihrankov v zvezi s tem. Še nekaj, kar je omenil gospod Lamberts. Vprašal je, kakšne so prednosti oziroma slabosti kompletnega sistema v primerjavi z delnim sistemom. Poročilo komisije res ne govori veliko o tem. To bomo še popravili. Notranje izračuni pri nas kažejo, da bi sistem za 18 sateliti, torej brez kombinacije s sistemom GPS, pokazalo, Eh, horizontalno točnost pri 250 metrih, pri 14 eh, satelitih bi to bilo 10 eh, metrov, kar je manj kakor pri sistemu GPS. Sistem s 30 sateliti pa bi dal 3 do 4 metre horizontalne točnosti. To so seveda ocene, grobe ocene. Natančno bi morali to še uh, predstaviti tudi s kolegi iz agencije ESA pripravljamo natančnejše izračune. Če bomo imeli kot cilj neodvisni sistem, potem bi morali imeti polni sistem, torej z 18 sateliti plus 4 rezervnimi. Potem uporaba vojaške namene, financiranje iz vojaških proračunov. Public Regulated Service poročilo smo pripravili, v tem smo ocenili eh, oziroma menili, da države članice lahko same ocenijo te koristi zase, da tega ne more ime narediti komisija. Države članice lahko same odločijo, v, v kaj, zakaj bodo uporabile te koristi. Eh, sisteme za različne namene in za različna področja. Vsekakor pa je treba zagotoviti, da bomo čim bolj izkoristili ta sistem in uporabniki teh signalov morda ne bodo v vsaki državi članici, ampak eh, tukaj bo treba ugotoviti tudi njihov delež financiranja celega sistema, kljub temu, da ne bodo uporabljali signala. Kar zadeva okvir, ki ste ga vi določili, pa, pa tudi svet iz leta 2008 v ustreznem sklepu, torej C2008-8378, tam je določeno, da to naj ne bi bil sistem, ki bi ga uporabljali tudi v vojaške namene, ampak seveda je to še odprta razprava. Zaenkrat toliko, če pa bomo še kakšne na druga vprašanja in dvome slišali kasneje, vam bom seveda z veseljem posredoval informacije. In najlepša hvala gospodu Remeku za to poročilo. Najlepša hvala, gospod Remek, bi želeli še vi za konec kaj reči. Najlepša hvala predstavniku komisije. Pa tudi vsem ostalim ki so sodelovali v razpravi. Glede na to, da nas danes eh, čas preganja, ne morem se sedaj odzvati na vse pripombe in predloge ter vprašanja kolegic in kolegov. To bom poskušal narediti, ko bom uh, vključeval predloge sprememb eh, v to poročilo skupaj z poročevalci v senci oziroma poročevalkami v senci in ko bomo uh, novo, nov osnutek poročila predložili vsi skupaj potem našemu odboru. Želel pa bi reči še nekaj. Pripravil sem tudi obrazložitveni uvod oziroma memorandum, v katerem je veliko koristnih informacij. V tej obrazložitvi je povdarjeno, da EGNOS sistem ni v celoti neodvisen, da sprejema signale tudi od drugih eh, satelitskih sistemov. Ker pa zadeva uporabo v vojaške namene, bi rekel, da morda vsi ne poznajo dobro tega dejstva, ki ga poznam zaradi izkušenj, ki jih imam zadnjih 30 let. Namreč vsak sistem je na koncu moč uporabiti v vojaške namene. Ne da bi to vnaprej tako imenovali. Železnice, Eh, elektrarne, termoelektrarne in tako naprej. Vse to je lahko nameniti vojaški uporabi, seveda isto velja tudi za satelitske navigacijske sisteme, če se bodo vlade dogovorile za to. Tukaj ta sistem ni nobena izjema. Hvala. No, Potem pa se lepo zahvaljujem. Naj opozorim še na to, rok za uložitev predlogov sprememb je 10. marec ob 12. Potem pa, če se, eh, če se strinjate, bi prešli k naslednji točki. Imeli bomo sedaj razpravo o vprašanju radio. Frekvenč, razpravljali bomo o radiofrekvenčnem spektru, z nami je tudi poročevalec gospod Hökmark in beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. V teh dneh smo vsi videli vpliv a, eh, mobilnih telefonov in pa mobilnih povezav. Kajti eh, videli smo, kaj se je dogajalo v Libiji, v Tuniziji in v Egiptu. In videli smo, kakšen vpliv imajo sodobne informacijske tehnologije in sicer na družbe in na gospodarstva. To je nekaj, kar, ni v fazi, kar je samo v začetni fazi, kajti to se bo še mnogo bolj razmahnilo mobilni internet in pa širokopasovne storitve različnih eh, narav so podlaga za nove storitve in pa za spremembo gospodarstva. Videli smo, kako je to spremenilo gospodarstvo Evropske unije in pa Združenih držav Amerike. Vidimo pa tudi, kako to spreminja logiko globalnega gospodarstva. Gospod predsednik, imam zelo ponižen cilj v zvezi s tem. Želim si, da bi bila Evropa najboljša v tem postopku, kajti vidimo, kako je ključnega pomena, da smo vodilni in da uporabljamo široko pasovne storitve in pa mobilne storitve in pa vse storitve, ki so povezane s temi tehnologijami. Ključno je to za državljane Evropske unije, to je ključno za razvoj kulture v Evropi, to je ključno tudi za razvoj medijskih storitev v Evropski uniji. To pa je tudi ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Tukaj gre za nekaj vprašanj, ki so zelo pomembna za to, da bo evropski notranji trg postal realnost. Kajti to je priložnost, da dosežemo digitalni notranji trg in da se ob tej priložnosti osvobodimo vseh um, zaprek za uh, evropsko gospodarstvo. Povdarjam dejstvo, da ne Kitajska in ne ZDA nista oziroma niso največje gospodarstvo na svetu. To je Evropska unija. Kitajska in ZDA imajo večje trge Moramo zagotoviti, da bomo vodilni in eh, moramo uporabljati mobilno tehnologijo, kajti tako bomo zagotovili, da bo evropski notranji trg postal največji na svetu, največji in najbolj dinamični. Zato pravim, da moramo imeti velike ambicije. Pripravil sem svoj osnotek poročila in vsi ste ga lahko prebrali. Eh, Pogovarjam sem se tudi s poročevalci v senci. In eh, lahko povem, gospod predsednik, da imamo dobre možnosti za korake naprej. Gospa Trautmann je povdarila, kako pomembno je, da dosežemo večjo učinkovitost pri uporabi spektra. Gospod Čičester je povdaril težave, ki jih imajo nekatere države, ne samo Združeno kraljestvo, tudi druge države. In sicer se pasom 700 MHz. Potem uh, je bila podarjena možnost, da moramo napredovati pri visokih hitrostih interneta. In vse to je zelo povezano s tretjim uh, svežnjem telekoma. In lahko vam zagotovim, da bi lahko opravili pomembne korake naprej, zato da bi postali najboljši, kajti ne vidim nobenega nasprotovanja v teh treh perspektivah, v teh treh razsežnostih. Zastavil sem cilj v svojem poročilu, da bi do leta 2015 sprostili uh, 1200 MHz za uh, širokopasovne storitve in To je to, kar podarja tudi uh, svežen telemoni, tele, telekomunikacije do leta 2020. Jaz pa pravim do leta 2015. Tako bomo ustvarili podlago za to, da bomo postali vodilni in da ne bomo zdrsnili na drugo ali tretje mesto. V svojem poročilu pa sem tudi povdaril potrebo potem, da pospešimo postopek. Kar se tiče prvega koraka, kar se tiče sprostitve spektra. Držim se roka, ki ga je eh, določila komisija in sicer 2013. Vem, da nekatere države članice imajo večje težave kot druge. To, da verjamem, da je pomembno, da ohranimo tempo, da se držimo rokov in da začnemo kar se da hitro z razvojem usklojene uporabe spektra, kajti to bo ključnega pomena za našo priložnost, da se zavihtimo na prvo mesto pri tem postopku. Naj podarim še nekaj. Ko govorimo o tem, da bi morali prevzeti vodilno mesto, to ni neresnični, nerealistični cilj, kajti Evropa je bila vodilna v 90-ih letih zaradi dobre deregulacije telekomunikacijskih trgov in pa zaradi uskladitve standardov GSM-a. To vodilno mesto pa smo izgubili in mislim, da se ga moramo ponovno priboriti. In zato sem eh, ustvaril ta cilj 1200 MHz. Mislim pa, da si moramo prizadevati tudi za pas 800 MHz, ki ga predlaga tudi Evropska komisija. Sedaj bi morali uh, sprostiti najprej ena 1,5, potem pa še 1,3 eh, GHz. Kajti to nam bo omogočilo, da zagotovimo zmogljivosti in pa možnosti visokohitrostnih eh, mobilnih eh, širokopasovnih storitev. Predlagam tudi, da razdelimo. Um, pas 5 GHz za storitve, tako da bomo imeli dobre priložnosti za prihodnost. In končno predlagam tudi, da bi morali isti s 300 na 600 MHz, zato da bi pokrili na zadnje 7 eh, GHz. Sedaj bi prosili komisijo naj pregleda in spremlja to, kar je treba storiti v zvezi s pasom 700 MHz. Zavedam se problemov, zavedam se, da je občutljivo obravnavati ta del, kako, je občut, kako občutljivo je obravnava tega dela spektra. Zato predlagam pregled in pa, da prosimo komisijo, da ukrepa, če je to potrebno. Gospod predsednik, Sedaj večamo naše ambicije, kar se tiče evropske politike spektra. Ustvarjamo pa tudi podlago za, evropske, eh, za evropsko telekomunikacijsko industrijo in pa za operatere na tem področju, še bolj pomembnejše pa za evropsko gospodarstvo, da bo na prvem mestu, kar se tiče vseh teh novih storitev in aplikacij, ki bodo ključnega pomena za prihodnost trga. Hkrati pa ustvarjamo tudi podlago, da bomo imeli tako kulturo kot komercialne storitve in sicer v novih aplikacijah. Hkrati pa dolgoročno načrtujemo in zagotovimo, da bo lahko radiodifuzija nadaljevala za jasnimi in varnimi pravili in pa da bomo imeli eh, dražbe v prihodnosti in da bodo s tem povezani tudi stroški v prihodnosti. Torej, gospod predsednik, sedaj sem eh, predstavil ta osnutek poročila. Že sem prejel zelo konstruktivne eh, prispevke se strani poročevalcev osence, sedaj pa se veselim komentarjev kolegic in kolegov. Hvala lepa. Sedaj so se prvi že javili k besedi. Še enkrat povdarjam, da se prosim omijite na eno minuto, gospod Trautmann. Hvala lepa, gospod predsednik. Takoj bom prešla k bistvu. Če želimo dober začetek, potem ne smemo vsega zamešati. Ne govorimo samo o 700 eh, MHz. Potrebujemo tudi inteligentno upravljanje evropskega spektra, pozdravljam pripravljeno sporočevalca, da perspektive razširi do tudi zelo visokih frekvenc. Hkrati pa je paradoks, da se poročila včasih eksplicitno, včasih implicitno nanaša na UKV pas in da se nanj omejuje, zato da bi se izognil določenim problemom. Obstaja veliko propraševanje in tega nišče ne postavlja pod vprašaj celo celotni razpoložljivi spektar za eh, mobilni prenos podatkov. Če ne bomo razširili, potem nam grozi kolaps in to je samo vprašanje časa. Mislim, da si moramo natančno pogledati arhitekturo storitev in jo upoštevati. Poleg tega pa gre tudi za kakovostno upravljanje spektra. In uh, seveda ne postavljamo pod vprašanje, prezemne radiodifuzije, ki je najučinkovitejši način e, in pa da je zelo pomembno e, e, oddajati za različne vire. Ljudje imajo določeno vedenje. Možno je sicer, da obstajajo nova vedenja, zlasti, če se bodo spremenile uporabe. Pomembno je izdelati pregled oziroma analizo in ugotoviti, kje morda obstajajo frekvence, tako da bi pomagali, eh, potre, zadovoljili potrebe državljanov. Sedaj lahko frekvence ponovno porazdeluje, porazdelujemo, da sedaj so bile na voljo samo za omejeno omeja, uporabo. Sedaj pa še nekaj o 2 GHz. Nekateri imajo boljšo ali slabšo kakovost ampak to bi lahko izboljšali z novejšimi tehnologijami. 3G oziroma 4G je bolje kot 2G. Če operaterji še naprej e, uporabljajo analogne funkcije, potem ne bomo imeli digitalne dividende. To je treba spremeniti. Uporabljati moramo e, globalni pristop in ne smemo se umeti samo na razpravo 700 MHz. Naj opozorim na to, da govorimo o mobilnem kontekstu in da je potreba, da bo od leta 2016 upoštevati tudi drugačne tehnologije kot samo mobilno. Tu je satelitska tehnika, tukaj se razvijajo nove tehnologije, potem visokohitrostni internet, dikasat. Do sedaj se tehnologije še ne uporabljajo do zadostne mere. Obžalujem dejstvo, da vprašanje stroškov prenosa ni bilo od začetka pojasneno. To je treba upoštevati. Upoštevati je treba, da smo že ogromno ulagali, naprimer pri spremembi naprav, pri nakupu novih dekoderjev, novih televizijskih naprav in tega ne smemo zanemaliti. Tukaj gre tudi za modalitete, naprimer za nakup licenc, potem gre tukaj za obveznosti, ki so povezane z licencami. In eh, v tem kontekstu predlagam nekatere spremembe. Naprimer, pri podeljevanju licenc pri mobilni telefoniji predlagam, da frekvenca ostane v okviru uh, uredbe in to je ena od točk, kjer komisija ni bila najbolj natančna. Sedaj pa prehajam k zaključku. Obžalujem, da besedilo komisije vendarle vsebuje določene vrzeli, kajti. Vemo, da obstajajo tudi drugi sektori, ki uporabljajo mobilne tehnologije majhne, majhne dele spektra je treba nameniti tudi za inovacijo in, in to je treba pustiti odprto. Gospod predsednik, gospod poročevalec, kolegice in kolegi, to je bilo nekaj mojih pripomb. Poskušala jih bom vključiti tudi v predloge sprememb. In uh, upam, da bomo jutri poglobili nekatere točke, o katerih smo danes govorili. Hvala lepa. Paul Rubih je naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Hökmarku. Mislim, da moramo to temo nujno vključiti na dnevni red, kajti tukaj je razvoj zelo hiter. Tukaj gre za tehnologije, ki bi jih lahko dali na razpolago za to, da se bo to področje tudi uspešno razvijalo. Zato je treba pri podeljevanju spektra paziti na to, kakšni pogoji so povezani za dražbo. In mislim, da tukaj potrebujemo katalog zmogljivosti, in pa zagotoviti moramo, da bo 27 držav članic in pa morda tudi druge, sveta, druge države sveta vedele, za kakšne pogoje tukaj gre. In eh, tukaj je treba preučiti, kakšne pozitive možnosti imamo na razpolago. Treba pa je tudi zagotoviti, eh, pojasniti sodelovanje med državami in komisijo. Sedaj bomo podeljevali spektr oziroma konference, kot je to tudi zapisano v vodni navedbi 18. In med drugim gre tukaj tudi, tukaj tudi za pomoč pri naravnih nesrečah. In gre tudi za frekvence pod enim gigahercom. Torej, katere frekvence bodo tukaj dane na razpolago v te namene? Zlasti v členu a, 73 komisije je zapisano po potrebi. In to vnaša samo nejasnost oziroma v členu 37. A, mislim, da morajo imeti storitve za nujno pomoč tukaj prednost in storitve, ki se tukaj uporabljajo, lahko, dosi, lahko omogočajo veliko sinergijo in zato je tako da reševalne storitve morajo imeti na, razpolog, na razpolago ustrezne frekvence, ko gre za naravne nesreče. Hvala lepa. Gospa Hol. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu za njegovo poročilo in pa za sodelovanje z gospodom Rodarjem, ki je naš poročevalec v Sence. Žal danes ni kolegov iz Aldeja, kajti so v Kopenhagnu. Rada bi postavila nekaj vprašanj in rada bi pojasnila za določene točke. Najprej, kar se tiče roka 2013. Ta rok dejansko sproža skrbi v določenih državah, zlasti tudi v Združenem kraljestvu. Besedilo komisije pravi, da bi moral biti ta del spektra dan na razpolago. Ali to pomeni, da bi ga morali prerasporediti, naprimer eh, v postopku dražbe, ali to pomeni, da bi ga morali osvoboditi, da bi morali z njega omakniti preteklo uporabo. In torej zanima me, ali bi lahko prosim to pojasnili. In druga stvar. Zanimal me je predlog spremembe 43 poročevalca. Zdi se, da je najbolj kočljivo vprašanje, kako bomo dobili široko eh, pasovni internet na um, podeželje. In zanima me, ali je to možno vedno zagotoviti samo preko trga ali pa morda obstajajo kraji, kjer je eh, te povezave težko zagotoviti z gospodarskega vidika in pravzaprav nihče ne bo imel spodbudo, da bi to naredil, kajti trg tega ne bo poplačal. Kako bomo obravnavili umestnik med tema dvema položajema? Tukaj je problem, da bi lahko izkrivljali trg, če bi ukrepali. Torej, zanima me, ali bi lahko komisija odgovorila na to ali pa poročevalec. Hvala. Gospa Niblo. Hvala lepa. Gospa Nibler. Hvala lepa. Hvala lepa za dobro poročilo. Tudi sama bom unesla nekaj predlogov sprememb. Z velikim interesom sem prebrala to poročilo in e, gospod Hökmar, ki je dobro izravnal e, interese različnih skupin v svojem poročilu. Rada bi spregovorila o štirih točkah, gospod poročevalec, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej se strinjam s tem, kar je povedala gospa Trautmann. Kar se tiče frekvenčne politike oziroma politike spektra, smo veliko razmišljali o telekomunikacijskem svežnju in že tam smo poskušali ustvariti ravnotežje med eh, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi vidiki eh, pri politiki spektra. In eh, vsak nadaljni razvoj politike spektra na Evropski uniji mora zagotoviti, da se bo to ravnotežje tudi ohranjalo, torej ravnotežje, ki smo ga ohranili v telekomunikacijskem svežnju in vnesla bom tudi predloge sprememb ki bodo, podobni, ki bodo to vključevali. Drugo, pomembno je zagotoviti, da poleg raznolikih možnosti, kar se tiče širokopasovni internet, zagotovimo tudi mobilne storitve in da lahko ohranimo tudi prizemno radiodifuzijo. Kajti pomembno je, da tudi prizemno radiodifuzijo zagotovimo. Zato mislim, da. se ne smemo osredotočiti samo na to, kar je pod 700 MHz, zato da bi zagotovili nove storitve, ampak da moramo upoštevati celoten spektr. To je bila zamisel kolegice Trautmann. In tretja točka, o kateri bi rada spregovila gospoda eh, Hökmark, to pa je vprašanje stroškov prenosa. Tukaj gre za ponudnike ki bodo osvobodili megahertzni pas. Tukaj gre zlasti za pas 800 MHz ali tisto, kar je pod tem. In mislim, da stroški prenosa za dosedanje uporabnike tega spektra morajo biti tudi prevzeti. Torej, tisti, ki bodo imeli koristi od sprostitve tega spektra, bi morali tudi prevzeti stroške za prenos. In končno, in mislim, da je to že zelo dobro obdelano v poročilu, tema uh, moten, zagotoviti moramo, da pri uh, ponovni uh, porazdelitvi uh, frekvenc oziroma spektra ne bo prišlo do moten. In morda bi tu lahko pogledali, kako bi lahko to še dopolnili. Je pa res, da je ta tema v poročilu že obdelana. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Del Castillo. Gospod Del Castillo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Hökmarku za odlično delo. To je poročilo, ki upošteva možnosti Evropske unije in sicer pri uporabi infrastrukture, zato da bi Evropska unija postala najbolj konkurenčna. Zelo smo hvaležni, da je poročevalec to temo obdelal iz tega vidika in da razmišlja srednjeročno in dolgoročno. Zelo dobro mu je uspelo upoštevati stališča vseh političnih skupin. Med drugim si je prizadeval eh, upoštevati tudi interese različnih sektorjev. Sicer pa mislim, da si moramo še naprej prizadevati. Kajti to je stališče parlamenta. Probleme imamo v pogajanjih s svetom. Zato je pomembno, da Evropski parlament ima enotno mnenje. Lahko bi upozorila še na nekaj vprašanj. To so sekundarna vprašanja in eh, to bom omenjala tudi v predlogih sprememb. Sporočilo danes je, da mora parlament, če se le da, zauzeti enotno stališče. Kajti v pogajanjih se svetu se bodo pojavile še težave. Tu imamo posla, oziroma tu se ukvarjamo z razširitvijo spektra na sektorje, ki bodo naprej razvijali mobilni prenos podatkov. Upoštevati pa moramo tudi prizemno radiodifuzijo. In kot pravi poročilo, to je zelo, zelo pomembno. do konca bi si morali prizadevati, do plenarnega zasedanja bi si morali prizadevati za to, da bi dosegli enotno stališče vseh političnih skupin. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bi dal na kratko besedo predstavniku komisije. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko rad eh, bi pozdravil osnutek tega poročila v imenu Evropske komisije, kajti to je zelo dobra podlaga za delo. Eh, tu je omenjenih nekaj zelo pomembnih točk in komisija eh, vedno poskuša razlagati tehnična vprašanja in zato sem zelo vesel, da so politične skupine organizirale javne predstavitve. Omenili ste nekaj točk, ki so se nanašale na Evropsko komisijo. Kar se tiče tega, kar je povedala gospa Trautmann, zlasti kar se tiče smernic. Komisija želi dajati smernice državam članicam, hkrati pa želi zagotoviti, da bo konkurenčnost zagotovljena in da tisti, ki imajo sedaj spektr, ne bodo uh, izključeni iz uporabe tega spektra vnaprej. Uh, Ogledati si moramo razvoj na pasu 800 MHz. Tukaj si komisija prizadeva, da bi bil rok do leta 2013 sprejet, zato da bi bilo več spektra na razpolago in zato, da bi lahko imeli več ponudnikov, ki bodo zagotavljali visokohitrostni internet. Gospod Rubik je opozoril na pomen storitev usili, kajti ti imajo potrebe po spektru. Tu smo uporabili frazo, če je to potrebno oziroma po potrebi in sicer zato, ker je to področje, kjer imamo z državami članicami deljeno pristojnost in sedaj že eh, sodelujemo z državami, eh, da bi zagotovili ta spektr tudi omenjenim storitvam. Kar se tiče roka 2013 in pa kar se tiče predloga spremembe 43, res je, da si moramo natančno pogledali, kako bomo uporabljali neutralnost eh, tehnologij, tako da bodo storitve zagotovljene tudi na podeželju. In da bodo zagotovljene najboljše storitve, kjer fiksni priključki ne bodo predstavljali alternative za državljane. In še ena točka, številni govorniki ste spregovorili o uravnoteženju. Komisija seveda upa, da je dosegla ravnotežje med različnimi interesi. Tukaj ne, ne gre za um, izdajatelje radijskih in televizijskih programov v nasprotju z mobilnimi storitvami. Želimo si objektivne analize, kje je spektr na voljo, do kakšne mere se uporablja. In ne želimo se osredotočiti samo na določeno skupino uporabnikov oziroma ponudnikov. Želimo zagotoviti najboljši spektr za vse uporabnike in želimo tudi spodbujati države članice pri procesu porazdelitve, da so pri tem uspešne v nacionalnem kontekstu. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, gospod poročevalec. Hvala lepa. Gospod Günar, imate še kakšno uh, pripombo? Gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospod uh, predsednik, hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za vaše poglede in za prispevke. Nisem opazil nobenih velikih težav danes v razpravi. Pomembno je, da se lotimo vprašanja, kako zagotoviti najboljše priložnosti v Evropi. In to lahko dosežemo z različnimi načini. Seveda pa moramo upoštevati vse različne interese. Morda bi si lahko pomagali tako, da ne poskušamo uravnotežiti to, kar je bilo pred petimi ali desetimi leti, ampak da poskušamo zagotoviti ravnoteže za prihodnost. Kajti, kot je podaril gospod Rubih, Spremembe so neverjetno hitre in spremembe v naslednjih petih eh, letih se bodo odvijale še hitreje, kot so se v preteklih petih letih. In kot sam vidim položaj, izkoristiti moramo priložnosti za to, da bomo mobilne, eh, mobilni prenos združili za eh, televizijo, tako kot smo to zagotavljali danes. Zagotoviti moramo prizemno radiodifuzijo. In Zagotoviti pa moramo tudi, da imamo dovolj spektra, ki ga odpremo za kulturo in za televizijo, ki se bosta tudi razvijali v smeri novih tehnologij. Kajti to se bo tako in tako zgodilo. Kar se pa tiče vprašanja gospe Hall, mislim, da je pomembno, da se držimo roka 2013. Vem, da bodo imele nekatere države težave, to da včasih, če sem. Uh, pošten, je pomembno zagotoviti a, začetek, tudi če je ta pozen. V svojih predlogih sprememb, katere je omenjala gospod Hol, sem predlagal, da bi imeli tehnološko neutralnost. Kajti lahko imamo pogoje za operaterje, da, imajo, da zagotovijo popolno pokritje, ampak kako bi to vprašanje reševali v mestih za razliko od podeželja? Velika je razlika med Laplandom na severu in pa med Štok Stokholmom, če vzamem za primer samo mojo državo. Pomembno je, da ljudje dobijo dostop in da dobijo priložnosti. In vedno pa moramo biti pri pragmatični pri reševanju problemov. In končno, kar se tiče tega, kako bi razvili učinkovitost. Mislim, da si bomo poskušali pogledati vse priložnosti, vse tehnologije, zato da bi zagotovili, da bo uporaba spektra kar najboljša ampak tudi, ko govorimo o stroških prenosa, bi lahko te stroške pokrili za denarjem, ki ga dobimo iz dražb. Ampak kako bi to zagotovili? Najbolje je, da to pustimo nacionalnim regulatorjem v državah članicah. In to bi omogočilo tudi najboljšo ravnotežje, kajti imamo različne pogoje v različnih državah članicah. Nekatere države imajo veliko televizije, druge je imajo manj. In zato je pomembno, da smo pragmatični v rešitvah in sicer na ravni držav članic. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Veselim se predlogov sprememb in hvala lepa za vsa mnenja, ki sem jih danes slišal. Hvala lepa. Hvala lepa. Deve, do 9. marca do 12. je potrebno uložiti predloge sprememb. Dobro. Prehajamo na točke 5, 6, 7, elektronsko glasovanje. Upam, da ste vsi prinesli kartice, da bomo lahko čim hitrejši. Veliko dela je namreč pred nami. Oh, <laughs> so, Lahko začnemo, smo vsi pripravljeni. Torej, Evropa, prva svetovna turistična destinacija. S tem bomo danes začeli. Nov okvir evropske turistične politike, poročilo gospoda Šaci Markakisa. Začenimo z glasovanjem. Kompromisena. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Pet. Za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 27 je bil umaknjen, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, umaknjen. Ne, 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, še enkrat prosim, 32 za, proti, Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis pet. Skupaj z ustnim predlogom spremembe ga poznate, je treba to prebirati. Gospa Trautmann bi to rada prebrala. V imenu kolega in sebe želim predlagati naslednje, da bi uporabili tudi besedo spodbude za turizem. Ganzen... Kdo torej je za tako spremenjen kompromis 5? Še enkrat, kompromis 5 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani sprejeto 49 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani sprejeto drugi del za proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 50 za proti, vzdržani zavrnjeno, 54 za proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. Končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. And can we close?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 Tako imamo sedaj prevladojočo večino. Čestitamo vsem tistim, ki ste delali na tem poročilu, skoraj da soglasno je bilo sporočilo sprejeto. Prehajamo na naslednjo temo, številka šest, učinkovitost in uspešnost financiranja EU na področju razgradnje jedrskih elektraren. Gospod Balčitis, vse predloge ste že prejeli, glasujemo. Predlog oziroma predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani sprejeto, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedem za. Želite preveriti? Preverimo številko šest, elektronsko glasovanje, številka šest, glasujemo. Seks elektroni. Šest elektronsko glasovanje. Hmm. EPP, EPP e ima enega preveč.

vzdržani, zavrnjeno. Deset po dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, devet, spet v dveh delih, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, dvanajst. V dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 13 za, proti, vzdržani, sprejeto 11, kot dodatek za, proti, vzdržani, sprejeto 14 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 15 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržanje, sprijeto, 17 za, trenutek, 17 postane brezpredmeten, 18 za, proti, vzdržanje, sprijeto, 20 za, proti, vzdržanje, 20 za, Zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 2 za, postane brezpredmeten. Tri v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko, izvolite. 1 glas EPP preveč imamo. And closed. Glasovanje je zaključeno. Gospod Kalfin je zdaj v redu. 39 za. Velika večina. Poročilo je sprijeto. Iskrene čestitke. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, številka 7, enotni trg za podjetja in rast. Lahko kar začnemo z točko 1. Kdo je za? Proti? vzdržanje sprejeto. Kompromis ena za, proti vzdržanje sprejeto. Pet za, proti vzdržanje sprejeto. Še enkrat pet za, proti vzdržanje sprejeto. Šest za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis dve za, proti vzdržanje sprejeto. 7 za. Ne, ta je brezpredmeten, se opravičujem. 9 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 10 za. Proti. Vzdržani, sprijeto. Kompromis 3 za. Proti. Vzdržani, sprijeto. Kompromis 4 za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrneno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na tesno je bilo, preverimo 24 elektronsko glasovanje. Okay.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 vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, preverimo. Elektronsko glasovanje, številka 32, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Prehajamo na končno glasovanje. Glasujemo. No. Yeah. I... Sprijeto. Najlepša hvala. S tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 8. Še malo več stresa za nas, ob 17.30 namreč pride komisar Tajani. Ampak to bomo uredili ampak mi imamo predtem malo stresa, ker imamo še kar nekaj točk dnevnega reda. Prva je na vrsti Unija inovacij pri oblikovanju Evrope za obdobje po krizi. Gospa Merkis je naša poročevalka. Kolegi, lepo prosim za tišino. Sploh ne vem, zakaj je to tako težko. Se lahko odidete čisto tiho in se potem zunaj pogovarjate. Punkt 8, Frau Merkis, hat das Wort. Gospod Merkis. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom za izvrstno sodelovanje ter za vse njihov input. Inovacije so vodilna prednostna naloga za parlament in za mnoge naše kolege. In upravičeno je tako, kaj ti mislim, da so inovacije velik izziv in so pravzaprav gonilna sila v tem trenutku. Kaj je torej bistvo tega poročila? Tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno za inovacije, je čim večja osredotočenost. Če primerjam to s tem, da imamo velike družbene izzive, ki so pred nami, vendar pa, če bomo i poiskali skupni menovalec, se bomo lahko soočili s temi izzivi. Če imate recimo gorečo hišo, potem neverjetno ne boste reševali rastlin, ki rastejo na vrtu, pač pa boste najprej pogasili hišo in s tem rešili tudi rastline. Zato pravim, da je potrebno čim bolj združiti naša prizadevanja in pravim, da so pred nami trije družbeni izzivi. V veliki meri so dobro definirani, ampak so predvsem trije. Prvič, demografske spremembe, starajoče se prebivalstvo, urbanizacija in migracijski tokovi. To je zelo pomemben družbeni izziv. In tu najdemo pri vseh teh elementih nek skupni imenovalec. Drugi veliki izziv pa je trajnostno upravljanje z veri, zato da bi zmanjšali našo odvisnost od pritoka novih virov. Zato naj podarim recikliranje, potem omejenost vode, po drugi strani poplave v drugih delih Evrope in kako nadomestiti kritične sorovine. Potem pa pravična in stabilna gospodarska podlaga, kako iziti iz gospodarske krize, kako na nek način čim bolj izkoristiti znanje in inovativno. To so po mojem trije največji družbeni izzivi, na katere bi se morala Evropa osredotočiti. Sama pozivam k holističnemu pristopu. Če bi to bile tri goreče hiše, potem bi morali gasiti ogen na vseh področjih politik. Ne smemo se izgubljati v delnih obravnavah problemov, pač pa se moramo lotiti teh glavnih stebrov. Torej, ključ do spodbujanja inovacij je v dobrem sodelovanju. In zdi se mi, da smo do sedaj včasih pozabljali na en kritičen element, to pa je državljan. Včasih govorimo o trikotniku, ki ga tvorijo vlade, znanost in raziskave, in potrošniki, ampak mislim, da je državljan s svojim vedenjem tisti, ki je gonilna sila, ki se skriva za inovacijami, pa tudi ustvarjalnost državljanov je tista, ki bo nekaj spremenila. Če se osredotočimo na državljane, se pojavi povsem drugačen vzorec, kajti državljani sami so ustvarjalni in inovativni. In sama sem to opisala v svojem poročilu. Videli smo recimo, da smo se do sedaj osredotočali veliko na tehnologije, pa tudi na produkte. Ampak inovacije so lahko veliko več. Lahko so tudi proces, poznamo družbene inovacije. Lahko je to produkt, lahko je to storitev, lahko pa je to tudi gibanje. In o tem smo že govorili. Kaj je gibanje? Če postavimo državljane v središče. Recimo pogledajmo si Facebook. Tukaj gre za gibanje. Ne moremo tega opisati na noben drug način. So, what, what uh, Kateri so poudarki v tem poročilu? Torej državljani, potem osredotočenost na te velike družbene spremembe ter tudi dostop do financ. Dostop do financ je izjemno pomemben za vsa podjetja, tudi za znanstvene in raziskovalne ustanove, še zlasti pa za majhna in srednje velika podjetja. Mislim, da moramo razširiti in izboljšati našo raven storitev, torej vse na enem mestu. Majhna in srednje velika podjetja nimajo časa, da bi po noči proučevali predpise, kam je treba iti, kje zaprositi za sredstva, za garancije. Zato jih je potrebno servisirati. Če hočemo spodbujati inovacije, moramo spodbujati dostop do finančnih sredstev in izboljšati raven storitev v inovacijski uniji. Ključno je tudi to, da imamo preveč instrumentov. Preveč se osredotočamo na financiranje, torej na podeljevanje nekih dotacij, namesto da bi zagotavljali kapital, kjer je tveganje deljeno. Zato moramo biti bolj osredotočeni tudi pri financiranju. Te instrumente je potrebno združevati um, skupaj z programi ali pa dotacijami in izboljšati tudi strokovno znanje pri tem, kako se podeljuje podpora, bodi si z nekim instrumentom, z neko dotacijo. Kajti mi nismo tisti, ki bi vedeli, kako izboljšati inovacije. Tudi javni uslužbenci tega ne vedo ravno najbolje. Zato se moramo usmeriti bolj k strokovno utemeljenemu podeljevanju podpor. Vključiti pa moramo, kot rečeno, še zlasti majhna in srednje velika podjetja. Še par besed ob zaključki. Družbene inovacije so izjemnega pomena. Gre le za vprašanje, kaj pa so družbeno oziroma socialne inovacije. To ni nič manj in nič več, pa že to je dosti, kot naslednje. Gre za odpiranje možnosti za vse, da spreminjajo svoje okolje. In ko pravim okolje, tukaj nimam v smislu samo ekologije, gre za to, da delavci vplivajo na svoje delovno mesto, državljani, da vplivajo na družbo, podjetja, da vplivajo na podjetniško okolje. Večinoma se osredotočamo na delavce, ki bi lahko postali bolj učinkoviti, vplivali na svoje delovno okolje, ampak zelo pomembno je, da skušamo spodbuditi inovacije. To pa je po mojem posledica večje osredotočenosti. Sprašujem se, ali potrebujemo celo vrsto programov, kajti že s tem, da bi se bolj osredotočili, bi lahko inovacije spodbudili. Potem je tukaj vprašanje standardizacije, o tem se lahko kasneje pogovorimo, potem seveda enotni trg, o katerem smo ravno kar glasovali, odpiranje enotnega trga, ustvarjanje velikega trga za inovativne izdelke in storitve je izjemnega pomena in tu se mi zdi, da se da še veliko narediti. Prav tako govorim v poročilu o odpiranju tistih trgov, o katerih še nismo govorili. Gre za trg zdravstvenih produktov, tu se da še veliko narediti. Potem so tukaj javna naročila, s katerimi prav tako lahko spodbudimo inovacije ter pozovemo vlade naj ravnajo bolj odgovorno. Mislim, da so tudi regije zelo pomemben partner, namreč regije so zelo blizu majhnim in srednje velikim podjetjem, pa tudi raziskovalnim in znanstvenim ustanovah. Toliko, hvala lepa, še enkrat hvala vsem za input in veselim se sodelovanja z vami tudi v prihodnje. Dankeschön, Frau Kollegin Sartori. Hvala lepa, gospod Sartori. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti gospe Merkis ki zelo dobro dela in je delala na tem poročilu. Poročilu, ki je izjemno pomembno. Čeprav moram reči, da je v tem trenutku še precej splošne narave. Predlogi gospe Merkis se deloma ujemajo z besedilom komisije, deloma pa ponujajo tudi nove pristope, kar zadeva dostop do evropskih finančnih sredstev, kar se mi zdi, da je zelo pomembno. Pomemben pa je tudi poudarek, ki ga poročilo daje socialnim oziroma družbenim inovacijam. Prav tako je zelo pozorno obravnavala koncept, ki je meni zelo, zelo pomemben. Gre za transverzalnost. Namreč, ko govorimo o inovacijah, je zelo pomembno, da na vseh področjih našega dela in naših siceršnjih dejavnosti najdemo vidik inovacij. Gospa Merkis je veliko pozornost posvetila posamezniku, potem pa imamo celo vrsto stvari oziroma vprašanj, kjer se mi zdi, da bi jih bilo potrebno še nekoliko dodelati. Prvo tako vprašanje je to, da bi morali dati večjo pozornost podjetništvu. Naj razložim. Do sedaj so pri inovacijah imela vlogo samo podjetja. Zdaj ne smemo ravnati popolnoma obratno in se osredotočiti samo na posameznika. Strinjam se, da je posameznik pomemben, ne smemo pa izpred oči izgubiti tudi podjetje. Druga točka, na kar bi rada opozorila, se nanaša na tematiko komunikacij. Tudi v tej panogi, podobno kot v mnogih drugih, je komuniciranje ključnega pomena. Vsi se zavedamo, da obstajajo težave, kako posredovati vse naše delo, vse znanje, ki se skriva na tem naprej. Namreč, ko gre za inovacije, ko gre za znanje, je zelo pomembno, da čim večje ljudi, število ljudi spozna, katere so te inovacije. In tukaj imamo določene težave pri komuniciranju inovacij. To se mi zdi, da je zelo pomembna tema. Poleg tega, pa bi omenila tudi vse upravne postopke. Zelo pomembno je komunicirati, pomembno pa je tudi spreminjati upravne procese zato, da bi sprostili čim več sredstev. Potem, popolnoma se strinjam, da je zelo pomembno sodelovati tako z državami članicami, kot tudi z regijami. Ta sicer, to sodelovanje sicer obstaja, vendar ga je treba izboljšati. Vedeti pa moramo, da imamo ogromno nekih okens. Tvegamo, da jih bo k malu preveč. In ko si predstavljamo sodelovanje, moramo vedeti, da mora to sodelovanje potekati po že obstoječih kanalih ali pa s tem, da se kak kanal nadomesti, ne pa doda. Vidim, da mi predsednik že nakazuje, da moram končati. Prizadevala si bom, da bi ponovno obravnavali nekatera vprašanja, ki jih je komisija že nakazala. Prvič, predlog, da bi leta 2011 sprejeli evropski pilotni projekt na področju družbenih oziroma socialnih inovacij in da bi aktivirali nov raziskovalni program ravno za to področje. Zdi se mi, da ta predlog komisije odgovarja točno na pričakovanja, ki jih je gospa Merkis izrazila. Torej bomo podprli komisijo na to temo in ta podpora mora biti široka. Še kot zadnje, raziskovalni program za inovacije v javni upravi. Kar se mene tiče, se mi zdi, da je ta tematika zelo pomembna, kajti v tem se skrivajo mnoge težave naše uprave. Vse ostalo bom pustila za kdaj drugič, toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala. Še pet se vas je javilo k besedi. Prosim, da nujno se omejite samo na dve minuti. Gospod Olbrecht. Hvala, gospod predsednik. Želel bi čestitati kolegici, kajti inovacije in pretvarjanje rezultatov inovacij v gospodarsko dejavnost pomeni ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda morajo tudi infrastrukturi bolje zgrajena v prihodnosti v ta namen. Zlasti, ko gre za proračun za pospeševanje regionalnega razvoja ali za skupno kmetijsko politiko, ko gre za eh, hrano, živila vodo in tako naprej, pa tudi na področju medicinskih raziskav in pospeševanje regionalnega razvoja je nekaj, kjer bi lahko v Evropi razvili nek novi koncept, tako da bi rezultati raziskav čim prej prišli v prakso. Tudi na področju infrastrukture, ki eh, lahko pomenijo na kraju same nove proizvode in storitve. Hvala. Kolega Vila Kvadras. Hvala, gospod predsednik. To poročilo o uniji inovacij. Mislim, da je eh, pripravljeno na zdravih temeljih in eh, ugotavlja upravičeno, da so inovacije potrebne ne samo za trajnostno gospodarstvo in za ustvarjanje novih delovnih mest, temveč da so inovacije danes nujni odziv na nove izzive, s katerimi se soočamo. Naprimer, demografske spremembe, potem prehod v učinkovito upravljanje z veri in podobno. Zato pozdravljam to perspektivo, ki jo je ubrala poročevalka, torej pristop od spode na vzgor. To se mi zdi, da je dober pristop, kajti ta perspektiva pristop od spode na vzgor nam omogoča upoštevati tudi tako vene eh, vzorce potrošnje in to je pomembno za uspešnost neke inovacije. Strinjam se tudi, da je treba pospeševati individualne inovacije, potem zagotoviti dostop do trga, odpraviti eh, ovire za to, da bi zamisli prišle na trg, potem horizontalni pristop povezava vseh politik in eh, povezava in sodelovanje med vsemi in raziskovalno sfero, eh, potem po gospodarstvom in tako naprej. V celoti gledano, torej poročilo v gredi na pravih pristopih. Samo eno podrobnost pa bi želel omeniti kot motečo. Včasih smo pač ideološko obarvani pri raznih razmišljanjih in nekateri koncepti poročevalke so me zmedli. Naprimer, koncept socialne oziroma družbene inovacije. Moramo se dogovoriti, kaj to sploh je. In ta zamisel, ločiti gospodarski uh, korast od uporabe sredstev. To zveni zelo uh, zanimiv koncept, ampak moramo biti previdni, da ne bomo, draga poročevalka, preveč utopični včasih. Razen tega pa uh, pozdravljam to poročilo. Hvala, gospa Karvaljo. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama čestitam poročevalki. Želela pa bi omeniti samo eno stvar, ki mislim, da velja za vse pobude v Evropski uniji, ko gre za inovacije. Nek eh, velik program inovacij ne pomeni, da se bo inovativnost pospešila. Inovativnost in inovacije so zelo kompleksen sistem. Dobro, dobro delojoč sistem raziskav, ki ga dobro financiramo, moramo imeti potem potrebujemo socialne, družbene zmogljivosti. To pomeni splošno raven izobraženosti, potem ustrezne sodobne infrastrukture, prave predpogoje, fleksibilno in ne zbirokratizirano družbo, dobro delujoč trg, poleg tega pa potrebujemo inovacijsko kulturo. In pri tem je težko naslednje če samo ena od teh sestavin ni prisotna, ne bo prišlo do inovacij. Lahko doživimo v Evropi veliko razočaran, ko se bomo šli velike pobude za inovacije, na koncu pa ne bomo imeli rezultatov, zato ker eden od teh sistemov ne bo deloval. Recimo, sistem izobraževanja je dosti krat eh, tisti, ki ne deluje ustrezno. Uh, so pa za to pristojne države članice. Morali bi torej omeniti to kompleksnost sistema inovacij in potrebo, da so prisotne vse sestavine, če hočemo imeti sistem inovacij, ki bo deloval. Podariti moramo, da niso potrebni in dovolj veliki programi, kajti to še ne pomeni, da bomo imeli veliko rezultatov. Sicer pa se mi zdi to poročilo zelo dobro. Hvala. Kolegi Lambac. Hvala, kolega Lamberc. Glede na to, da nas eh, čas preganja, bom govoril samo o družbenih ali socialnih eh, spremembah in inovacijah. Vendar te inovacije mislim, da so pomembne. Sam bi nekoliko preoblikoval uh, predloge poročevalke v treh točkah. Če začnemo s prehodom na eh, trajnostno upravljanje z veri, to se strenjam. Res eh, imamo omejene vere na tem planetu in ključnega pomena je, da morda tudi tukaj inovativno nastopamo, da postanemo vodilni v svetovnem okviru. Potem drugi dve stvari. Kar zadeva socialno kohezijo, je treba vse nekoliko še dodelati. Gre za priseljevanje in podobno. In to je eden od velikih izzivov v Evropi, kaj ti priča smo velikim razlikam, ne samo v okviru posamezne družbe, temveč tudi med družbami v različnih državah. In to je nekaj, kar lahko ogroža stabilno Evropo ki bi želela napredovati. Tretja stvar pa se nanaša na zdravje. Človeka dostojno eh, življenje je tudi v starajoči se družbi nekaj, kar je nujno potrebno. Zato bi tudi področje zdravja morda morali samo ključiti. Sprašujem pa se še nekaj. Če hočemo doseči konkurenčnost, torej doseganje konkurenčnosti, ali je to samo po sebi tudi izziv? Seveda moramo imeti uh, trajnostno gospodarstvo, ki pa mora služiti uh, blagostanju ljudi. Torej, gospodarska podlaga je inštrument, po mojem mnenju, ne pa cilj sam zase. Predlagal bom tudi predloge spremen po zvezi z nekaterimi členi, tako da bodo bolj konkretni, specifični vem pa, da računate tudi na naše pripombe in na naš input. Hvala, sedaj pa gospa Toja. Sočoval, generale. Hvala lepa. Pridružujem se čestitkam poročevalki za njeno delo. Naj povem, da je tudi to njeno delo zelo inovativno. Zdi se mi, da je lahko to največji kompliment, ko govorimo o poročilu, ki ima opravka z inovacijami. Strinjam se z vsem, kar je bilo napisano, omejila bi se na to, da samo predlagam nekaj, uložila bom tudi predlog spremembe. Mislim, da bi na področju tega dela, ki je bilo opravljeno interdisciplinarno in celovito, zdi se mi, da bi lahko pomagali tudi industriji in storitvam na področju inovacij. Na ta način bi lahko prispevali k razreševanju izzivov, ki so bili omenjeni, torej s pomočjo inovacij. Sama sem v preteklih dneh v Rimu prisostvovala predstavitvi študije, ekipa, ki jo je vodil, mislim, da profesor Vajo. Govorili pa so o prispevku, ki bi ga lahko dale nove inovativne storitve pri razširjanju dosežkov na področju inovacij. Tako da pristop in metodologija, morda bi se to dalo dopolniti s tem vidikom. Zelo pomembno je, da se nakaže, da tu lahko obstaja nov sektor, ki zaposluje veliko mladih, veliko žensk. In mislim, da bi to lahko bil zelo pomemben element, ki bi ga lahko poudarili v poročilu, kot je to. Ampak tudi z moje strani iskrene čestitke. Frau Kollegin Herzog. Kollegica Herzog. Chairman, uh Hvala, gospod predsednik. Kratka bom. Tudi sama čestitam poročevalki. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo in v celoti se strinjam s tistim, kar sem slišala do sedaj. Bi pa želela poudariti še eno temo, ki mislim, da bi jo bilo treba v tem poročilu bolje obdelati. Gre za vlogo držav članic unije inovacij ne ustvarjamo na mesto dejavnosti držav članic na področju inovacij, temveč zato, da se bodo inovacije na vseh ravnih dopolnjevale. Sedaj tvegamo, da bomo to uh, nalogo predali Evropski uniji, države članice pa bodo zaspale. Naj vam dam primer moje države. V proračunskem poročilu je lani bilo omenjeno, da je velik uh, uspeh, da je lahko Mačarska 70 odstotkov za inovacije namenjenih sredstev uporabila v druge namene. No, to je bilo tam pohvaljeno kot velik dosežek. Ampak mislim, da se moramo zavedati, da finančne in človeške eh, vire moramo eh, ohraniti tudi na ravni držav članic, ne samo izdrževati v Evropski uniji. To je strateškega pomena za vsako državo članico. Sama sem v odboru za proračun in vem, da inovacije pomenijo vedno nekaj, kar bomo financirali z denarjem, ki je preostal od ostalih zadev. To je seveda napačen pristop. Inovacije morajo biti strateški cilj in eh, zato bom pripravila predloge sprememb, da bom povdarila, da gre za unijo inovacij, ki ne nadomešča držav članic v njihovi inovacijski dejavnosti, temveč jo samo dopolnjuje. Hvala. Gospa Merkis, bi želela še nekaj, kar bi nekdo drug želel povedati, pa ga danes ni tukaj. Drage kolegice in kolegi, hvala za sodelovanje gospe Merkis v imenu odbora za kulturo. Piše tukaj gospa Marija Badija Ikučet bom uh, si prizadevala, da tudi uh, mi uskladimo svoje zamisli. Mnoge zamisli, ki jih ima naš odbor, so že vključene v poročilo gospe Merkis, vendar naš odbor za kulturo nekoliko je zaskrbljen, ali bomo našli pravo kompromisno rešitev, ko gre za unijo inovacij. Potrebujemo več mobilnosti, lažji dostop do izobraževanja, boljše sodelovanje z raziskovalno sfero, izobraževanjem, tudi poklicnim usposabljanjem, izobraževanjem in sodelovanjem z organi na vseh eh, vladnih nivojih. Hvala. Hvala. Gospa Klara Delatore iz eh, komisije, sedaj dobi besedo. Najlepša hvala, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki gospe Merki za odlično poročilo. Bi pa želela povdariti nekaj, kar se navezuje na tisto, kar je rekla gospa Hercog. Poročilo bi bilo še bolj kvalitetno, če bi natančno povdarjali, kako pomemben je strateški pristop inovacij. Jam, inovacije niso cilj sam zase, temveč so sestavni del vseh drugih zadev. Pa tudi gospa Karvaljo je govorila tako, kot se sama strinjam. Namreč te inovacije je treba bolj postaviti v strateške cilje, tako na ravni Evropske unije, kot tudi držav članic. Seveda finančna sredstva nam primajkujejo tedni, ampak morali bomo nekoliko bolj inteligentno sestavljati proračune za raziskave, razvoj in inovacije v prihodnosti. Dostop do finančnih sredstev je zelo pomemben za majhna in srednje velika podjetja, pravilno ugotavlja poročevalka. Ampak morda bi tukaj poudarili, da obstaja jo različni pristopi, različne vrste financiranja MSP-jev, odvisno od tega, kakšne so. Tako da bomo dokončno povdarjali tukaj, da potrebujemo posojila, semenski kapital, nepovratna sredstva, dotacije in garancije oziroma jamstva, ki vsa služijo določenemu namenu. Univerze sicer zagotavljajo si dostop do finančnih sredstev, ampak ta dostop je omejen zaradi njihove stopnje avtonomnosti. Nekatere univerze torej moramo podpirati pri boljšem pristopu. Gospa Sartori ima prav, ko ugotavlja, da je treba uh, komunicirati rezultate, da je treba razširjati rezultate inovacij. Če ne bomo rezultatov inovacij izkoriščali, potem ne bomo ničesar naredili. In vse na enem mestu, ta pristop je zelo pomemben komisija se je že zavezala na različnih eh, mestih k temu. Inteligenten način eh, tega zagotavljanja moramo narediti. Morda v neke vrste mreženju, povezovanju in vse na enem mestu je načelo, ki bi lahko eh, tukaj veliko koristi naredilo. Toliko za enkrat. Hvala še enkrat poročevalki. Hvala, bi gospa. Merkis ob koncu še želela kaj reči. Hvala kolegice in kolegi za vaše koristne pripombe. Strinjam se z vami, da je to poročilo nekoliko uh, skromno, kar zadeva definicije oziroma opredelitve pojmov. Res je, da moramo vedeti natančno, kaj so socialne oziroma družbene inovacije, potem, uh, kar zadeva to uh, ločevanje uh, ali decoupling v angleščini gospodarske in eh, drugih sfer je potrebno to opredeliti. Vrniti se moramo k bolj specifičnim, konkretnim temam. Vse vaše izboljšave bom torej z veseljem upoštevala in naj povdarim, da nikoli nisem sama menila, da so inovacije iz Evropske unije nekaj, kar nadomešča nekaj drugega. Nisem hotela reči, unija inovacij, ki je nad tistim, kar počnejo države članice. Ne, to je nekaj, kar dopolnjuje, kar je poleg eh, unije inovacij. In seveda osredotočenost inovacije je pomembna. Inovacije bodo funkcionirale samo, če bodo vsi sestavni deli, vsi subjekti, vsi faktori se povezali med seboj. In vsakdo mora pri tem odigrati svojo pomembno vlogo, vključno z državami članicami. Bistvenega pomena pa je to, da se moramo vsi pri tem osredotočiti. Če ne bomo tega, od te osredotočenosti dosegli, bo prišlo do, kot pravi govornica, diaspore za misli in ne bomo nikoli dosegli rezultata. Hvala. 3. marec je ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. Vem, da je to kratek čas, boste morali kar eh, pospešiti svoje delo. Sedaj pa deveta točka, nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije Evropa 2020. Gospod Gžib, vem, da vašega imena nikoli ne znam zgovoriti, ampak vseeno. Hvala, gospod eh, predsednik, saj za trud. 9. novembra je komisija predložila dokument svetu in eh, parlamentu, odboru za socialne zadeve, pa tudi našemu odboru. V zvezi s tem dokumentom naj bi pripravili naše mnenje in sam sem zadolžen za to v našem odboru. Trgovina je temelj industrijske politike v Evropski uniji. Industrijska politika pa mora biti povezana in korelirana z drugimi. Kaj so temelji strategije Evropa 2020? Hočemo doseči rast, ustvarjanje novih delovnih mest in hočemo uh, se izvleči iz eh, trenutne krize, ki je prizadela mnoge države članice EU. Evropska unija naj bi postala območje trajnostne gospodarske rasti. Glede na povedano, je zelo pomembno upoštevati in eh, oblikovati eh, dvostranske in večstranske trgovinske sporazume. Ti morajo biti sestavni del gospodarske politike, morajo biti zasnovani na recipročnosti in na poštenosti. Seveda je to nekaj, kar se razvija. Ti sporazumi niso enkrat eh, za vsele sprejeti, vendar eh, cilji, ki jih hočemo z njimi doseči, morajo ostati prisotni. Gospod Kaspari bo poročevalec odbora in ta. In uh, upam, da bo upošteval tudi naše predloge. Dovolite, da omenim nekaj z energijo in energetiko omenjenih vprašanj. Eh, komisija v svojem dokumentu govori o problemu varnosti, o skrbe z energijo, o skrbo z energijo, omenja in seveda govori tudi o zagotavljanju virov energije. Tudi na področju energetskih trgov moramo vzpostaviti recipročnost. V Seulu je skupina G20 povdarjala, kako pomembno je imeti pregleden, transparenten energetski trg in kako to lahko dobro vpliva na gospodarsko rast. Drugo, viri. Viri so neločljivi element vsakih razprav o energiji, energetiki ali drugih eh, sestavnih delih industrijske politike. Virom je res treba posvetiti veliko pozornosti. In v prihodnji resoluciji bi morali dati več prostora temu vprašanju gospod Budikofer bo pripravil poročilo v zvezi s tem, pa tudi komisar Tajani bo sodeloval in vse to bodo verjetno potem upoštevali v dokumentu komisije, ki ga bomo dobili. Tretja stvar, globalizacija. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji je seveda pomemben, ampak se stališča prave gospodarske oziroma industrijske politike je uspeh to, da nam ni treba črpati sredstev iz skladov, nasplošno v tem primeru iz sklada za prilagajanje globalizacijskim spremembam. Sredstva iz tega sklada so namenjena tistim področjem, ki trpijo zaradi preseljevanja industrijskih obratov kot posledica globalizacije. Ta sklad oziroma sredstva iz njih pa ne uporabljajo dosti krat. Nekaj deset primerov v celotni EU poznamo. Ampak tudi tukaj bi morali povečati konkurenčnost evropskih podjetij z uporabo teh sredstev. E, strategija EU 2020 e, daje posebno vlogo majhnim in srednje velikim podjetjem. Tudi v Lizbonski strategiji je bilo veliko prostora namenjenega drobnemu gospodarstvu, ampak pravi izzivi se tukaj zlasti pojavljajo in sicer bi jih omenil samo nekaj. Prvič, globalna prisotnost, prisotnost MSP-jev na svetovnem trgu. E, omogočiti jim je treba delovati na svetovnem trgu, kajti tukaj se soočajo z mnogimi ovirami. In drugič, e, financiranje delovanja in prisotnosti MSP-jev na svetovnem trgu njihove, recimo temu, intelektualne sposobnosti in upravne sposobnosti drobnega gospodarstva namreč so omejene in zaradi tega dosti krat eh, ne morejo vstopiti na svetovni trg. Vsi razmišljamo o javni razpravi, ki bi jo v odboru ITRE organizirali na temo inovacijske zmogljivosti MSP-jev. Eh, gre za tako imenovane speče inovatorje, o katerih eh, smo govorili, ko smo se pogovarjali v preteklosti o majhnih in srednje velikih podjetjih na tem področju. Vse to pa je povezano tudi z kmetijstvom. Tesna je povezava med ceno energentov in ceno živil. Na določenih eh, področjih proizvodnje so, naprimer, zaradi odločitev v živilsko predelovalni panogi, dosegli to, da smo sedaj eh, neto uvozniki nekaterih eh, eh, živil. To trenutno velja za sladkor, ki ga se naenkrat sedaj moramo uvažati v Evropsko unijo. Tudi nekateri drugi, nekatera druga živila so problematična. Naložbe v ta deficitarne proizvode se sedaj sicer povečujejo, ampak prepočasi. V tem mnenju seveda nisem mogel omeniti vseh vprašanj, ampak eh, morda bi morali omeniti tudi dostop do javnih naročil. To je pomembni temeljni element eh, tega dosjeja. Cela vrsta je torej zadev, ki bi jih eh, v tem mnenju morali še vključiti. Zlasti, ko gre za trgovinske sporazume z našimi partnerji. Dostop do javnih naročil v tretji državi je na primer zelo pomemben za razvoj gospodarskih panok, storitev, eh, gradbeništvo in tako naprej. Hvala. Prosim, če ste kratki. Kolega Rübik je prvi. Hvala, gospod predsednik. Najbolj pomembno pri vsem tem je, da razmišljamo o naslednjem. Če hočemo v STO končati pogajanja v eh, krogu iz Dohe, se moramo vprašati, kaj bo naslednja tema, tako imena vprašanje Singapura oziroma vprašanje eh, varstva intelektualne lastnine. V strategijo EU 2020 bi to morali kot eh, osrednjo temo vključiti. Prejšnji teden smo imeli Eh, sestanek z državami iz zaliva in 20 let se že z državami, z zalivskimi državami pogajamo o sklenitvi takšnega bilateralnega trgovinskega sporazuma, pa ga še vedno nismo uspeli podpisati. Ne more tako iti naprej mislim, da bi morali morda razmišljati o regionalnih sporazumih, ki bi eh, jih potem kasneje vključili v morebitni eh, dvostranski trgovinski sporazum. To, ta strategija se mi zdi bolj smotrna in morda bi tukaj komisija pripravila letno poročilo o tem, katere dvostranske sporazume trenutno pripravlja. Hvala, kolega Balčitis. Eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepše se zahvaljujem poročevalcu za ta dokument, ki zelo jasno uh, predstavlja probleme zlasti težave majhnih in srednje velikih podjetij. Omenja tudi probleme povezane z energetskimi viri in uh, druge težave, vendar ne smemo pozabiti na naslednje. Vseh problemov morda ni treba vključevati v to poročilo. Problem je tudi to, da imamo v državah članicah različne zakonodaje in to so tudi ovire, ki bi jih bilo treba pri trgovinskih politikah odpraviti. Tudi javna naročila je treba nekoliko drugače zastaviti. Kajti v nekaterih primerjih je dostop eh, podjetjem iz tretjih držav onemogočen do razpisov v okviru javnih naročil. Mne, to mnenje je pomembno in mislim, da bo omogočilo tako eh, nam kot ostalim dobiti boljši pogled v eh, situacijo v državah članicah. Kolega Butikov. Hvala gospod eh, predsednik, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za to mnenje. Mislim, da je prav, da ustrezno, ne pretirano ugotavlja, da mora trgovinska politika biti sestavni del industrijske politike in ne tako kot v preteklosti, ko je človek imel vtis, da je industrijska politika bolj pomembna oziroma nadrejena trgovinski. To je prvo. Drugo zelo na kratko bi omenil tri povdarke, ki bi želel, da jih v tem uh, mnenju bolj izrazito omenimo. Bolje je treba povdariti, da potrebujemo ambiciozno inovacijsko strategijo v tem okviru. Potem povdaril bi tudi to, da produktivno povezanost med konkurenčnostjo in vzdržnostjo na nek način okrepimo. In tretjič, pomembno je tudi jasno tukaj zapisati naslednje. Če hočemo zastopati trezno svoje dolgoročne interese, moramo vzajemno koristne trgovinske sporazume izpogajati in sklepati z drugimi državami. Hvala. Hvala. Sedaj nas zelo preganja čas. Še gospej Trautmann bom dal besedo, ki bo govorila v imenu gospoda Dakampasa, poročevalca v Senci. Hvala, predsednik. Kolega Dakampas. De bi se želel zahvaliti poročevalcu za njegovo odlično opravljeno delo. Ne bom sedaj omenjala tistega, kar hvali v mnenju gospoda Gžiba, temveč samo probleme. Pogajanja o bilateralnih eh, trgovinskih sporazumih so zelo dolgotrajna, včasih jih sploh ni tržni delež Evropska unija izgublja na tistih trgih, eh, kjer gre za historastoča gospodarstva. Ko gre za Kitajsko, je treba zagotoviti večji dostop našim podjetjem na ta naraščajoči trg in odpraviti obstoječi trgovinski primankljaj. Drugič, poudarek je na za, za eh, ponudnike storitev na dostopu do lokalnih trgov. Vendar pri tem moramo istočasno ohraniti svetovne priložnosti za evropski industrijski sektor, ki je trenutno soočen s konkurenčnim pritiskom zlasti zaradi selitve proizvodnje v cenejše države. V tehnološko intenzivnih sektorjih je potrebno več inovacij, zlasti, ko gre za proizvodni okolje. Tretjič, regulativna konvergenca držav članic je nujna. Treba je povezati uh, vse so zakonodajo med zunanjim in notranjim trgom, česar pa ne moremo doseči, če ne bomo uveljavljali tudi standardov varstva potrošnikov, varstva pri delu in tako naprej. Vse te standarde je poleg uh, drugih treba uveljavljati. In četrtič, enostavnejše komuniciranje naj bi bilo zasnovano na izjemnih unilateralnih koncesijah, kot naprimer nedavni dogovor s Pakistanom. Takšni ukrepi so sicer humanitarne narave, lahko pa pomagajo tudi evropskim regijam in eh, sektorjem, ki so v ogroženem položaju. In komisija mora opraviti ex ante ocene učinkov. In končno, inštrumenti, kot je sklad za prilagoditev globalizaciji, eh, je malo krat prisoten v sporočilih komisije. Je pa pomembno mobilizirati notranje politike v EU, kot tiste, ki so namenjene MSP-jem in uh, za, za prestrukturiranje tistih uh, podjetij, ki delujejo v uh, regijah s težkimi pogoji delovanja. To je poročilo gospoda Dakampe. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Merci, gospod Odi. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Povezava med trgovinsko politiko in pa gospodarskimi dejavnostmi, zlasti, zlasti za industrijo, je tema, ki sproža pri evropejcih eh, mračne spomine. Spominjam se antidampinških eh, ukrepov izgubila so se številna delovna mesta v industriji zaradi dumpinga, sedaj pa eh, se razvija nova strategija. V Evropskem parlamentu so se pridobili novi elementi z Lizbonsko strategijo. Sedaj lahko ratificiramo trgovinske sporazume, to smo tudi storili za Korejo, imamo pa tudi druge sporazume, ki jih bomo sklepali v prihodnosti. Sedaj imamo priložnost, da jasno pokažemo svojo voljo, želimo vedeti, kaj se dogaja. Evropska unija je prišla iz večstranskih pogajanj k um, pospešitvi dvostranskih pogajanj. Že pet let sem v Evropskem parlamentu, ampak o tem nismo nikoli razpravljali. Kdaj smo pa imeli razpravo o razvoju trgovinske politike Evropske unije in kdaj smo razpravljali o tem, da je potrebno vsa ta pogajanja pospešiti. Merkosur je treba pospešiti in uh, spodletelo nam je tudi v sredozemlju. Če se pogajamo na dvostranski ravni, potem je potrebno vključiti tudi socialne predpise. In v besedilu komisije je tukaj zapisano nekaj samo v oklepaju. To ne sme biti samo primer, to mora biti vzgled, kajti naši socialni partnerji morajo uporabljati tudi socialna pravila. Isto velja za okoljska pravila. Tukaj, tukaj uvajamo netarifno trgovino. Potem smo vodili razpravo o CO2. -ju. Potem je tu še problem intelektualne lastnine. Ne smemo biti preveč naivni pri dvostranskih pogajanjih oziroma pri sporazumih. Moramo zahtevati vzajemnost, kadarkoli sklepamo trgovinske sporazume in vedno moramo eh, biti pozorni, da ne bomo preveč eh, naivni. Kolegica Ulskog. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem poročevalka v Sinci v tem odboru in najprej bi želela reči, da se strinjam za uvodom gospoda Bütikoferja. Sedaj pa bom nadaljevala v švečščini. Handla ju om alt fron financijela majkina, da je til utvekljena. Tukaj gre za vse možno, od finančnega trga do uh, zunanje politike, industrijske politike, razvojne politike. To je vse v enem loncu. In strinjam se s stališčem gospoda Butikoferja, da bi morala strategija za sorovine temeljiti na trajnostni, dolgotrajni rabi sorovin. Naprimer, pametno rodarjenje bi moralo tu igrati določeno vlogo in to je treba povdariti. To bi moral biti strateški povdarek te strategije in to ni v nasprotju z velikimi ambicijami v zvezi z konkurenčnostjo in rastjo, kajti s tem eh, ustvarjamo delovna mesta, kajti industrijska politika je tudi del tega. Naprimer, bi morali postati boljši pri analizi in pri koriščenju naših lastnih sorovin. Vemo, da imamo v Evropi velike vire, ki jih sploh še ne koristimo. Naprimer v nordijskih državah, v Islandiji, pa tudi v drugih državah še najdemo sorovine. Tu gre za redke kovine, pa tudi za številne druge vire, ki jih v Evropi še ne koristimo. Javna predstavitev, ki jo je organiziral odbor ITRE pred nekaj tedni, je bila izredno zanimiva. Ta teden v četrtek bo naša politična skupina organizirala lastno javno predstavitev v zvezi z surovinami in eh, seveda ste vsi prisrčno vabljeni. Naj vam eh, povem samo nekaj primerov o temah, o katerih bomo govorili. Dostop do surovin na pravičen način, potem naprimer dostop do surovin za razvojnimi cilji, potem preverjanje trgovinske politike Evropske unije in tako dalje in tako naprej. Kot rečeno, vsi ste prisrčno vabljeni. In toliko z moje strani. Hvala. Dobro. Sedaj smo nekoliko eh, prešli že do naslednje točke dnevnega reda, ampak sedaj bomo zaključili to točko 9, če se ne motim. Ali ima kdo morda še kakšno pripombo? Hvala lepa za vaše komentarje in za pozitivni odziv. Teme, ki ste jih omenili v tej razpravi, so zelo pomembne. Imamo ambiciozne inovacijske strategije in pa ravnotežje med konkurenčnostjo in pa trajnostnim razvojem. Gospod Butikofer je predstavil to strategijo in z njim se strinjam. Dolgoročni trend pogajan je takšen, da ta vplivajo na omejitve evropske industrije v primerjavi z novimi gospodarstvi v sponu. In nimajo vsi sporazumi, da se daje tudi predpisov oziroma socialnih klauzul ali pa, ali pa klauzul o varstvu okolja in tako naprej, kajti to je povezano s stroški. Mislim, da so to pomembne teme, o katerih bom v mnenju seveda razmislil. Hvala. Hvala lepa. 3. marec ob 12. je rok tako kot je to veljalo tudi za druge predloge sprememb. Sedaj pa prehajamo k točki številka 10 in tukaj gre za učinkovito strategijo za sorovine za Evropo. Pričenjamo za razpravo. Kakšno točko pa lahko poglobimo še kasneje v pogovoru z gospodom eh, Tajanjem. Gospod Butekofer ima seveda prvi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj vam priznam, da sem, sedaj, da sem se s to temo ukvarjal nekaj tednov in da sem se spoznal za zelo napeto temo in zelo se veselim intenzivnega sodelovanja v zvezi s to temo. Leta 2010 smo imeli v zvezi s politiko uh, za surovine uh, nekakšen klic se strani javnosti kajti nekaterim je uspelo to temo uvrstiti na dnevni red, da so nekateri postali sumničavi. Mislim, da se lahko strinjamo, da bo tema ostala na dnevnem redu. Zato obstajajo številni razlogi. računati moramo s tem, da bo obstajala konkurenca v zvezi z dostopom do sorovin in pa, da se bodo razvijale tudi cene v zvezi z sorovinami in da ta razvoj ne bo ugodnejši, kot je bil do sedaj. Verjetno moramo računati z rastočimi cenami in pa z rastočo konkurenco. Zato potrebujemo za to evropsko industrijsko politiko potrebujemo industrijsko politiko, ki bo povezovala konkurenčnost in pa možnost preživetja v prihodnosti. Biti moramo pragmatični vizionarji. V svojem poročilu se želim osredotočati na temo rudnin, torej na kmetijske surovine, so nedvomno tema tudi goriva so tema, ampak o tem ne bom razpravljal. Komisini moramo priznati, da je pomen te teme spoznala pred številnimi drugimi in da je že postala dejavna. Strinjam se tudi s tremi stebri strategije Evropske komisije. Tukaj imamo en stebr oziroma prvi stebr, ki se ukvarja z učinkovitostjo sorovin, z recyklingom, potem imamo drugi stebr, ki se ukvarja z lastnim pridobivanjem sorovin, tretji pa se ukvarja z dostopom do sorovin na mednarodnih trgih. Zdi se mi pomembno in upam, da nam bo kot parlamentu tudi uspelo, da vzbudimo določeno občutljivost do, to, do te teme. Torej, upam, da se zavedamo, koliko malo časa imamo za to, da bi dejansko osnovali ustrezno politiko sorovin. Kitajska zelo organizirano, zelo ambiciozno in zelo neobzirno že leta vodi industrijsko politiko v zvezi s sorovinami. Tudi Japonska, naprimer, je, ima za seboj nekaj uh, slabih izkušenj v zadnjih eh, letih in je zato uh, postala zelo dejavna. Na japonskem, naprimer, se porabi ena milijarda dolarjev v naslednjih letih, zato da bi izboljšali učinkovitost in pa recikling surovin. Japonska si, Japonska si je sestavila zelo ambiciozne cilje, kar se tiče lastne uporabe redkih zemlin. Čeprav se poraba rudnin zelo veča, želi pa uporabo znižati za eno tretjino glede na stanje sedaj in zato uvaja nove tehnologije. Eh, Združene države Amerike so korak pred nami, ko gre za to, da bi akterje združili v določeno mrežo in da bi poskrbeli za to, da si vsi prizadevamo za skupno dobro. Torej mislim, da bi si morali zelo prizadevati, da se moramo zelo potruditi. Ne želim se sedaj spuščati v posamečne instrumente. Mislim, da uh, za to potrebujemo posebno razpravo. Želel bi povedati kaj več o treh stebrih strategije. Po mojem mnenju je zelo pomembno vprašanje, ali bomo podobno kot Japonci želeli iz tega izziva potegniti priložnost in to izkoristiti za strategijo inovacij, ki bi nam omogočila, da skočimo naprej. Pogovarjal sem se z podjetniki in slišal sem zelo različna stališča. Nekateri so jokavi, drugi so ambiciozni in oblikujejo ambiciozne cilje. Kajti, če je težko omogočiti dostop, potem moramo storiti sami to, kar sedaj počno Japonci. Leapfrogging. Zakaj čakamo na druge in na druge, ki uh, eh, uresničujajo svoje ambicije? Zakaj nismo sami ambiciozni? Torej, učinkovita raba surovin in pa recycling, morda tudi na področjih, o katerih sedaj nismo razmišljali. Uh, recikling eh, redkih eh, zemljin. Pred kratkim še sploh ni bila tema, sedaj pa to je tema. In eh, vprašanje je, kako bi se zavihteli na vodilni položaj. Potem gre tukaj za rodarjenje doma. Mislim, da je dobro, da je komisija, torej, da sta se združila generalna direktorata okolje in industrija in da se ukvarjata za Naturo 2000 in eh, da poskušate preprečiti to, da eh, bi ta zadeva razvodenela. Potrebujemo razumno sodelovanje in to moramo izvajati, če želimo zagotoviti rudarjenje doma, morda Grenlandija ni ravno doma, ampak vendarle so to za nas aktualna področja. In končno, gotovo je najtežje področje dostop do mednarodnih trgov. Kar se tega tiče, se posem jasno zauzemam za strategije sodelovanja. Seveda, lahko v določenih primerjih poskušamo in to je EU, z ZDA in Mehiko že storila. Torej lahko poskušamo a, poravnati spore preko Svetovne trgovinske organizacije. Ampak, če bomo reševali vprašanje dostopa do trgov preko tega mehanizma za reševanje sporov, potem si ne delamo utvar, to je iluzija. To vprašanje se nanaša na sodelovanje za Japonsko in ZDA. In to se nanaša tudi na strategije sodelovanja sa Kitajsko pri vseh konfliktih in to velja tudi za sodelovanje z vsemi drugimi državami, ki vsebujejo surovine in sicer v boje stransko zadovoljstvo. In zadnja točka. Ta hip ni povsem jasno. Ali se vsi zavedajo, kako, pomemb, kako pomembna je ta tema oziroma kako pomembna je učinkovita raba sa surovinami. In vprašanje je, ali se bodo vsi zatekali k svojim nacionalnim rešitvam ali pa bomo našli evropsko rešitev. In upam, da lahko Evropski parlament prispeva k temu tudi preko velikih in uh, vplivnih držav v Evropski uniji, da najdemo skupno pot, da se bomo osredotočali na evropsko pot in ne, da bo prevladalo komovčarstvo držav članic. Toliko z moje strani, gospod predsednik. Hvala lepa. Šest oziroma sedem se vas je javilo k besedi, ne, že osem. Komisar bo prišel ob pol šestih. Če se boste vsi omejili na minuto ali dve, potem boste vsi dobili besedo. Če ne, pa vas bo moral prekinjati. Gospod Čimanski, prosim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 to bo vplivalo na pozicijo evropske industrije v svetovnem gospodarstvu. Če bomo sprejeli napačne odločitve, če bomo izgubili to industrijo v Evropi, bo ta cvetela samo v tistih delih sveta, kjer učinkovito upravljajo vire, naprimer na kitajskem. Imamo tri instrumente. Imamo trgovinsko politiko morali bi jo učinkovito uporabljati, zato da bi bili naravni viri na razpolago evropske industrije. Tukaj ne gre za vprašanje solidarnosti z manj razvitimi državami. Imamo tudi svoje lastne sorovine in ni res, da jih nikakor nimamo. Ne izkoriščamo jih ne rodarimo jih, ampak mislim, da bi se morali tega lotiti, kajti dejansko jih imamo. Morda pa smo preveč občutljivi oziroma preveč kompliciramo okrog naravnega okolja. Potem pa gre tukaj za ponovno uporabo in počinkovito rabo surovin. To je tudi zelo pomembno. Ponovna uporaba in pa učinkovita raba sta povezani z velikimi stroški za industrijo. In kar se tiče, glede na to, da imamo zelo visok standard eh, regulacije, bi lahko izgubili ta del industrije, ki nam bo ušla kjer, in sicer tja, kjer eh, so manjše, obli, manjše obveznosti. Hvala lepa. Gospod Rubek, hvala lepa. Čestitam gospodu Butikoferju, to je zelo pomembna strategija, zlasti za našo industrijo, kajti od tega so odvisna številna delovna mesta in to se ne nanaša samo na predelovalno industrijo, ampak tudi na finančno industrijo. In mislim, da potrebujemo za obi področji smiselna pravila, kajti sektori morajo biti eh, različno oblikovani, ni ene rešitve za vse, potrebujemo analize specifične za sektorje. In eh, morda bo eh, komisija izdelala tudi ustrezne analize in upoštevala različne sektorje. Pri trgovinskih eh, pogojih na mednarodnem področju, pa ne glede na to, ali gre tukaj za sporazume VTO-ja ali pa večstranske ali dvostranske sporazume. Že sem omenil, da tukaj igrajo veliko vlogo singapurske vprašanje. Če želimo ulagati, potem moramo imeti tukaj gotovost, in eh, moramo računati z običajnimi eh, pogoji konkurence. In javni razpisi so podlaga za takšne razmisleke. To moramo upoštevati. Vzajemnost je zelo pomemben predpogoj. In končno gre pri raziskovanju za to, da bi v prihodnje našli proizvode mislim, da moramo doseči harmonijo, harmoničnost med eh, Natura 2000 in eh, drugimi področji. In končno gre tudi za to, da ponovno uporabo gledamo za globalnega vidika. Tukaj bi lahko oblikovali tudi prožna pravila, ki bi nam omogočila oziroma zagotovila tudi dostop do surovino prihodnje. Hvala lepa. Vidar Kvadras. Hvala lepa, gospod predsednik. Posem jasno je, da imamo že nekaj časa problem s surovinami kar se tiče opraševanja in ponudbe. V Evropi imamo ta problem in uh, ta problem zajema vse države članice. Veliko pa vpraševanje iz Azije, iz uh, eh, raztočih gospodarstv nas primora k temu, da oblikujemo skupno strategijo v Evropski uniji. Komisija nam predlaga, in to je gospod Butikofer dobro pojasnil, da se opremo na tri stebre. S tem se strinjamo. Pospeševati moramo trajnostni razvoj na tem področju. Zato se predlagajo tudi določeni instrumenti in metode. Vse to je zelo smiselno. Naj pa upozorim na sledeče, na subsidijarnost. Kajti Med državami članicami vladajo precejšnje razlike. V moji državi imamo 30 odstotkov zaščitenih ozemelj oziroma zaščitenih območij. V drugih državah pa ta zaščitena območja pokrivajo morda 9 odstotkov, zato imamo različne pogoje za surovine. In tudi to je potrebno upoštevati. Ponovna uporaba, učinkovita raba surovin. Seveda, to je treba podpreti. V številnih državah je tako. da se te surovine odstranjujejo kot odpadki, ampak to mora biti samo zadnja rešitev. Skupaj si moramo prizadevati za to, da bi to preprečili. In za konec še tole. podpreti želimo trajnostno rabo surovin na svetovni ravni. Vidimo, kaj se dogaja v, ara v arabskem svetu in Evropa mora razmisliti, ali želi podpirati diktatorje, ki so skorumpirani in polni pohlepa, samo zato, ker nam omogočajo eh, dostop do surovin. Ali pa želimo biti politično korektni in ravnati pametno. Torej, odločiti se moramo, katere politične režime bomo podprli, tudi z vidika preskrbe sa surovinami. Bolje je podpirati demokratične režime. Bolje je tudi ravnati pametno, kajti na ta način bomo tudi geopolitično imeli manj težav. Hvala lepa. Dank u, voorzitter. Ik treed uiteraard mijn collega's bij dat dit een... Gospa van Brent. Hvala lepa. Strenjam se s kolegi, to je zelo pomembna tema in s to temo se bomo intenzivno ukvarjali v naslednjih mesecih. Danes bi se rada osredotočila samo na dve točki. tema trajnostne rabe virov je seveda jedro tega dokumenta, ampak poskrbeti moramo za to, da ne bo ostalo samo pri lepih mislih. Pred kratkim smo v velikih medijih brali, da veliki, velika pred, predelovalna a, industrija postaja tudi lastnik rudnikov v državah v razvoju in vprašanje je, ali je to dober razvoj, ali je to razvoj, ki si ga želimo v Evropi. Zlasti pa lahko poskrbimo za to, da v tem kontekstu poskrbimo za trajnostno rabo surovin. Potem pa še druga pripomba, ta se nanaša na uh, predelavo, na ponovno uporabo. Že leta sem dejavna v okoljski politiki in ugotavljam, da ponovna raba je se, s časoma postala tudi gospodarsko bolj zanimiva. In kako to dosežemo? V izjavi komisije sem zasledila preveč lepih eh, besed, eh, pogrešam pa konkretne ukrepe. Tukaj pogrešam omembo določenih pobud. Potrebno je poskrbiti, da proizvajamo takšne proizvode, da lahko predelavo oziroma ponovno uporabo lažje zagotovimo. Sedaj pa se proizvodi proizvajajo na takšen način, da čim hitreje pridajo na trg, ne pa na način, da bi jih lahko potem ponovno uporabili. In tu je še ena točka, ki jo komisija sicer omenja, kar pa do sedaj v praksi ni delovalo. Namreč proizvodi v tretjih državah oziroma v državah v razvoju. V Antwerpnu sem si ogledala, kako to deluje. Prehajam k zaključku, gospod predsednik. Na tone in tone materijala nezakonito pošiljamo v tretje države in v države v razvoju in potem nam tukaj nič ne koristi, če lepo govorimo o eh, trajnostni rabi. Dejstvo je, da morajo eh, računalniki in eh, naprave in tako naprej ostati na našem ozemlju in to je treba potem ponovno uporabljati. Hvala lepa. Especial, no Eh, lo que ha dicho eh, mi colega de delegación Vidal Cuadras Alejo, porque estoy plenamente de acuerdo, pero quería insistir en kolega Vidal Quadras zelo dobro povedal. Popolnoma se strinjam z njim, ampak mislim, da se moramo zavedati, kako na različne načine ščitijo države svoje ozemlje oziroma svoje zemljišča. V Španiji 30 odstotkov, tukaj je natura in tako dalje. V nekaterih drugih državah je ta številka samo 10, 15 odstotkov. In ko imate zaščitena zemljišča, zemljišča, na katerih se nahajajo morda tudi naravna bogatstva, se jih ne da izkopavati, ker so ta področja pa zaščitena. To je zelo pomembno. To je realen položaj na terenu in zelo težko bo proizvajati več naravnih bogastev doma v Evropi, če ne bomo mogli izkoriščati vseh tistih virov, ki so nam na voljo. V tem trenutku obstajajo zelo resne omejitve glede tega, katera področja lahko izkoriščate tam, kjer imate zaščitena območja, je to mm, zelo težko oziroma nemogoče. Pa če se navežem še na to, kar je povedal gospod Rubik. Zelo pomembno je, da se najprej odločimo, seveda za recikliranje, potem pa, da se odločimo za nadomestne izdelke, torej izdelke, ki jih lahko uporabimo na mesto tistih sorovin, ki jih imamo v mislih. Edini možen način za to pa so raziskave. Sedaj imamo osmi okvirni raziskovalni program in mislim, da bi bila dobra zamisel, če bi vključili take raziskave v to vrsten program. To bi morala financirati Evropska unija, tak raziskovalni program. Namreč gre za področje, kjer še zlasti potrebujemo raziskave. Iskanje nadomestnih izdelkov za tiste surovine, ki postajajo vse bolj redke. Prav tako moramo zmanjševati našo uporabo redkih surovin v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Balčitis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za zelo pomembno tematiko in mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da bodo potrebe po surovinah prihodnje samo še naraščale. Vidimo, kakšne so danes težave na področju oskrbe s plinom, kjer nekatere države članice plačujejo 30 odstotkov več za plin kot druge. Seveda, obstajajo tukaj tudi geografski in okoljsko politične razlike med državami vidimo tudi, kakšne težave imamo trenutno z visokimi cenami življenskih potrebščin. Vidimo tudi, kaj se je zgodilo v severni Afriki, kjer so povzročile te visoke cene živil celo padec nekaterih režimov. Vidimo tudi, kakšen je položaj na mednarodnih surovinskih trgih, ker vlada visoka raven špekulacij. Omenjeni so bili nekateri stebri. Mislim pa, da tukaj igra najpomembnejšo vlogo Evropska komisija in zdi se mi, da je to treba ustrezno formulirati tudi v našem dokumentu. Gospa Merkis. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da moramo poiskati neko rešitev. Imamo vodilno pobudo, imamo raziskovalni program in zdi se, da je oboje podobno, vendar pa ne gre za eno in isto. In sama bi si želela, da bi bila struktura veliko bolj jasna, kot je dejal gospod Putikofer. Obstajajo trije stebri v sporočilu o surovinah. Prva dva stebra pa sta tista, ki sta bila dovolj podrobno razdelana, tretji ne toliko. Če bi to naredili, potem bi surovine bile bolje umeščene v relevantno vodilno pobudo, kako se bomo bolj učinkovito in uspešneje lotevali vprašanja surovin. Gre torej tudi za učinkovitost, ne samo za surovine. To je torej tisto, kar se dogaja kako pripeljati dovolj sorovin v Evropo, torej mednarodni vidik. Drug vidik pa je trgovanje z blagom. In zdi se, da ni dovolj poudarka v tem sporočilu na učinkovitosti, kako zagotoviti, da bomo trošili manj in da bomo te surovine trošili bolj učinkovito in bolj inteligentno. Zdi se mi torej, da so surovine nekoliko ločene od učinkovitosti. Zdi se mi, da smo tu pravzaprav pozabili na ključno vprašanje, kako se bomo tega lotevali, kako bomo trošili surovine. To se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Zato menim, da gre tukaj bolj za neko filozofsko besedilo, kot pa besedilo, ki bi vsebovalo praktične ukrepe. In reči moram, da sem zadovoljna, da ne govori samo o mineralih, pač pa tudi o drugih materialih, ki so omejeni oziroma materijali, ki bi v prihodnje lahko postali še bolj redki. Ti so zelo pomembni za našo industrijo in, če smo čisto iskreni, so zaloge nekaterih materijalov zelo omejene. Torej ne gre samo za minerale, pač pa tudi za druge redke mm, snovi poleg mineralov. Kar pa zadeva okolje, in učinkovito rabo. To ne sme biti ločeno in dobro bi bilo tudi, če bi imeli več časa, kot ga imamo danes. Gospa Nibler. Hvala, gospod predsednik. Samo tri pripombe. Hvala, kolegi Butikoferu za delom. Mislim, da je cela eh, zadeva v dobrih eh, rokah in veselim se že osnutka poročila. Za naš odbor mislim, da je tudi pomembno, da se osredotočimo na redke eh, kovine, zlasti tiste, ki, eh, katerih eh, cena trenutno hitro narašča. Seveda ne moremo mi najti rešitve, ampak prav je, da o tem tudi kaj rečemo, da se osredotočamo na to, kar je v našem interesu naše industrijske politike. Drugič. Strinjam se s tistimi, ki so ugotovili, da je najbolj pomembno naslednje. Moramo vedeti, kako lahko evropsko nastopamo v skupni eh, strategiji uh, sorovinah in v parlamentu je to bilo eno od srednjih uh, eh, vprašanj zadnjih nekaj mesecev, to bo tudi v prihodnih mesecih, zlasti ko gre za strategijo notranjega trga in ko gre za. Uh, Eh, to, da seveda nacionalni interesi določeno vlogo tukaj igrajo, morda včasih še preveliko. Mislim, da je ravno v okviru tega dosjeja eh, treba skupaj s kolego Butikoferjem poslati jasen signal eh, vsem, da potrebujemo ustrezne inštrumente in ukrepe in da morajo tudi države članice seveda tukaj sodelovati, da ne bodo vsaka delala po svoje. Tretja tema, ki jo je omenil tudi še nekdo, ko gre za varovanje okolja, moramo najti trezne rešitve. V Evropski uniji smo v zvezi s tem že naredili velik eh, korak naprej. Pri nas na Bavarskem skoraj da ni česar več ne more nihče načrtovati ali graditi. Ne, da bi upošteval strezne okoljske standarde. Ne vem, morda bi na nek način tukaj vključili tudi zaščito flore in faune. To mislim, da je celovita politična smer, v katero se lahko gibljem. Hvala, sedaj pa še kolega Gžip. Hvala, gospod predsednik. Sam bi želel povdariti naslednje. Ker zadeva naravne vere. Gospod Šimanski je govoril o naših verjih in o tem, da naj bi jih mi nehali izkoriščati. No, to je seveda ekstremni pristop. Obstajajo nove tehnologije uh, izkoriščanja teh verov. Naprimer, uh, um, izkoriščanje škriljevca in plina. To so vse nove tehnologije, ki jim posvečamo vse več eh, pozornosti. Mislim, da je nekaj bilo govora o tem tudi na plenarnem zasedanju. Gospod Vida Kvadras ima prav, ko podarja, da je včasih se nam zdi, da je koristno sodelovati z diktaturami in z diktatorji, zato ker pač na ta način pridemo do potrebnih verov surovin. Ampak Obstajajo še druge države, ki imajo redke vire, tiste, po katerih je veliko povpraševanje. To so države, ki se zelo trdo lotijo vsakih eh, pogajanj z nami oziroma v bistvu ne želijo sodelovati z nami. Recimo, V Južnem Sudanu je pred nedavnim bil referendum in tam je večinoma kitajska podjetje tisto, ki se ukvarja z iskanjem in črpanjem nafte. Evropskih podjetij tam ni. Vse več je naložb v trg glavnih surovin, In med temi naložbami in finančnimi naložbami je povezava. Hvala. Mislim, da nam je le uspelo, da ste vsi dobili besedo. Kolega Bütikofer bi še enkrat štiri stavke. Dobro, bom štev. Naj se kolegicam in kolegom zahvalim za, za misli in predloge. Zlasti se zahvaljujem gospej Merkis in ji lahko uh, obljubim, da konkretnih ukrepov ne bom izpustil. Strinjam se s tistim, kar je pravkar rekel kolega Gžib. Nove tehnologije so namreč tiste, ki jih je treba uporabiti tudi doma, pri nas, da bomo uh, lažje in bolj učinkovito izkoriščali surovine. In zdi se mi, da je dobro, da do sedaj še ni bilo nekega spora med. Uh, različnimi skupinami in odbori in tako naprej, ko gre za zaščito eh, programa Natura 2000. In eh, vsekakor ne ena, ne druga stran, mislim, da ne kritizirata tega. Potem tretjič, strinjam se s tem, kar je rekla gospa Van Bremt oziroma kolega Vidal Quatras, da moramo namreč eh, skrbeti za praktično uresničevanje stvari, ne pa da samo načela uh, splošne narave, recimo uh, eh, STO uh, eh, pobuda na tem področju in še beseda gospodu Šimanskemu. Pred enim tednom sem se udeležil 11. kongresa o uh, predelavi aluminija. In tam sem slišal naslednje. Če bi reciklirali aluminij, bi 95 odstotkov energije prihranili, ki bi jo sicer morali porabiti za uporabo okolju neprijaznih resursov. Torej tudi finančno atraktivna je lahko ta strategija recikliranja. Najlepša hvala, s tem smo tudi končali to točko dnevnega reda, seveda pa nismo končali za to temo. Ponovno pozdravljam v našem odboru komisarja Tajanja, ki bi želel danes govoriti z nami o dveh eh, temah. Najprej o aktu za mala podjetja in o pregledu letega akta, pa tudi o sporočilu komisije o sorovinah. Torej, tematika sorovin se bo verjetno še enkrat pojavila v tem delu naše seje. Še enkrat prisrčno dobrodošli, gospod komisar, sedaj vam bom dal besedo za nekaj uvodnih pripomp eh, in eh, odgovorov. Lep pozdrav vsem vam. Preden vam predstavim obe pobudi, ki jo najdemo v našem dokumentu o industrijski politiki, bi se rad najprej zahvalil odboru ITRE za podporo, ki jo je izrazil dokument o industrijski politiki. Poročilo poslanca Langaja namreč do popolnosti vsebuje tudi duha sporočila Evropske komisije To sporočilo je svet že podprl in moram reči, da sem zaradi tega zelo zadovoljen, zlasti če vidim, da tudi parlament podpira ta dokument. Parlament, kot veste, je vedno ostal v mojem srcu. Nisem za manj 14 let preživel tu. Kot veste, je komisija prejšnjo sredo na moj predlog pripravila pregled akta o malih podjetjih. To je strateški dokument, ki je pomemben za prihodnost evropskih politik, ne samo za majhna in srednja velika podjetja, pač pa tudi za celotno gospodarsko politiko in realno gospodarstvo nasploh. Tukaj govorimo o tematiki, ki se tiče zelo visokega odstotka evropskih podjetij. Gre skoraj za 70 odstotkov delovnih mest. Zato prizadevanje za uspešnost majhnih in srednje velikih podjetij pomeni delati uprit ne samo za enega od ključnih sektorov, pač pa pomeni tudi delati uprit na milijone evropskih delavcev. Leta 2008 je bil sprejet akt o malih podjetjih. Že takrat je to bil zelo ambiciozen projekt. In moram reči, da smo tudi o podpori Evropskega parlamenta uspeli sprejeti nekatere temeljne predpise. Direktiva o zamudah pri plačevanju. Veliko stvari se danes že uporablja. Edini element, glede katerega žal še nismo dosegli napredka, pa se nanaša na statut zasebne evropske družbe in upam, da bo ta predlog v končni fazi potrjen tudi na ravni sveta. Kot rečeno, sprijeli smo besedilo, s katerim želimo dati novega zagona aktu o malih podjetjih. Vsi vemo, da je kriza močno prizadela podjetja in zato potrebujemo tukaj obnovljeno partnerstvo z institucijami, tako evropskimi kot nacionalnimi. Strategija, ki vam jo danes predstavljam, predstavlja zato neko novo fazo. Evropska komisija želi podpreti ta tako pomemben sektor našega gospodarstva. Vendar pa se moramo zavedati, da se je naša realnost v primerjavi z letom 2008 spremenila. Tudi majhna in srednje velika podjetja so namreč izgubila ogromno delovnih mest. Skoraj da 3,25 milijonov delovnih mest. Torej, to je številka, ki nikakor ni zanemrljiva. Kaj pa je konkretnega v dokumentu, s katerim prenavljamo akt o majhnih podjetjih? Kot prvo, spodbudili smo vlogo tako imenovanega ministra MSP, torej osebe, nekakšnega ambasadorja majhnih in srednje velikih podjetij. Na ravni Evropske unije smo že imenovali gospoda Daniela Kajeho, ki je prisoten. Prosim ga, da se nam pridruži. Daniel. También puede de venir aquí, Daniel. Señor da Daniel Calleja. Eh... Gospod Daniel Calleja je novi generalni direktor pri generalnem direktoratu za podjetništvo. In on je tisti, ki bo v imenu Evropske komisije bdel nad izvajanjem akta za majhna podjetja. Želimo, da bi s tem ukrepom Evropske komisije, ki je izbrala nekoga, ki se bo konkretno ukvarjal s tem, da bo bdel, da se bo akt o malih podjetjih resnično izvajal v državah članicah. On bo torej tisto stičišče in sogovornik, ki bo lahko spremljal vse ukrepe v korist majhnih in srednje velikih podjetij. Vendar pa smo tudi vse države članice Evropske unije povabili, naj tudi one imenujejo nekakšnega ambasadorja majhnih in srednje velikih podjetij. Prav tako smo povabili tudi lokalne organe, v mislih imam italijanske regije, španske regije, nemške lender, torej tiste enote, ki imajo zakonodajne pristojnosti, seveda pa tudi druge lokalne ravni, povabili smo jih naj imenujejo svojega ministra MSP, ki naj bi bdel nad izvajanjem tega akta na njihovem ozemlju. Moj namen je, da bi vse te predstavnike lokalnih in nacionalnih organov enkrat letno povabil v Bruselj na delovni sestanek, da bi ugotovili, kako se izvaja akt za majhna podjetja, tako da bi s tem dobili neke vrste organizem, ki bi predstavljal delo evropskih ustanov v korist MSP-jev. Potem smo tudi ustvarili neko stičišče dobrih idej v zvezi s tem, kako razvijati politike, ki bodo vedno bolj naklonjene MSP-jem. To bo posvetovalna skupina za akt o malih podjetjih. Uloga te skupine pa bo, da se bodo vsi zainteresirani lahko srečevali in izmenjevali svoje mnenja. Tudi podjetniška združenja bomo vključili in na ta način bomo spremljali uspešnost posameznih držav članic. Namreč governance upravljanje pomeni tudi nenehno preveranje rezultatov, ki so bili doseženi na strani držav članic v duhu močnega sodelovanja in partnerstva med državami članicami in Evropsko komisijo. Odločil sem se, da ta akt predstavim ne samo tu, pač pa tudi v državah članicah. Prejšnji teden sem ga predstavil v Rimu, pojutrišnjem v Združenem kraljestvu in kasneje ta teden v Parizu, kasneje pa še v Nemčiji in Bolgariji. Moram reči, da je Bolgarija že najavila, da bo imenovala svojega mistra ali pa mis za MSP-je in na ta način bo sledila povabilu Evropske komisije, dobivamo pa pozitivne signale že od mnogih držav in tudi od mnogih lokalnih oblasti. Naslednja ideja, ki smo jo ponudili državam članicam, pa je naslednja. Enkrat letno naj bi organizirali neformalen svet za konkurenčnost, kjer bi razpravljali samo o politikah namenjenim podjetjem torej v kontekstu governance upravljanja naj bi preverili, v kolikšni meri se izvaja akt za mala podjetja, na ta način pa naj bi tudi prisilili ali povabili države članice, da ponudijo odgovore za MSP-je. V tem sporočilu pa najdemo še marsikaj drugega. Predvsem zelo ustrajam pri poenostavitvi. Postati podjetnik mora biti bolj enostavno in manj drago, kot danes še vedno je. Dosežen je bil že precejšen napredek, vendar pa je treba nadaljevati. Cilj, ki si ga zastavljamo, je, da bi podjetje lahko ustanovili v treh dneh ob strošku, najvišjem strošku 100 evrov. Prav tako želimo poskrbeti za to, da bo pridobitev vseh dovoljen, vseh licenc zahtevala manj časa, kot to velja danes. Moj cilj je, da bi prišli do največ 30 dni. Na ta način bi lahko omogočili tistim, ki se želijo lotiti podjetništva, da ne bi morali premoščati nepremostljivih ovir. Naslednja tematika, ki je zelo pomembna, pa je dostop do kreditov. Naša podjetja potrebujejo več sredstev. Razmišljali smo o novih sistemih garancij in jamstev za kredite. Prav tako želimo podpreti naložbe za rast tudi v naslednjem finančnem obdobju. Potem končno smo začeli razmišljati o evropskem trgu rizičnega kapitala, Kot veste, so gospodarski subjekti na področju rizičnega kapitala zelo pomembni, zlasti za najbolj inovativna podjetja. Intenzivno tudi sodelujem s kolegom Mišelom Barnjejem, zato da bi dosegli ta cilj in želimo si, da bi do leta 2012 notranji trg postal eh, realnost tudi za družbe rizičnega kapitala. Potrebujemo seveda program oziroma inštrumente, na evropski ravni. Želimo se izogniti, da se določene kontrole ponavljajo dvakrat, trikrat. Želimo tudi, da bi vsi finančni posredniki imeli dostop do trga, tudi recimo banke, ki so manj kapitalizirane. Vsa podjetja morajo na internetu dobiti informacije, ki jim omogočajo dostop do finančnih sredstev. Te informacije pa morajo biti na voljo ne samo v angliščini, francoščini ali nemščini, pač pa tudi v njihovem maternem jeziku, kajti nikakor ne moremo smatrati za samo posebi umevno, da bodo v nekem mikropodjetju imeli nekoga, ki govori tuje jezike, še zlasti pa ne, da bi imeli nekoga, ki ima poglobljeno znanje o tehnični terminologiji. Naslednja tematika je dostop do trgov. Pri našem delu se moramo sredotočiti na javno naročanje, kjer je treba še veliko postoriti, kjer je treba udejaniti kodeks dobrih praks, ki ga je komisija predlagala leta 2008. Mnoge države članice tega kodeksa še vedno mm, niso uveljavile. 16 je takih držav, samo 11 ga je uveljavilo. Gre za trg, ki predstavlja 17 odstotkov BDP-ja in tu je treba majhnim in srednje velikim podjetjem zagotoviti boljši dostop. V mislih smo imeli manjše sklope, elektronsko javno naročanje in poenostavitev. To so inštrumenti, ki jih vsekakor morajo uporabljati eh, javni naročniki in razmišljati moramo že glede prenove direktive o javnem naročanju, kar je predvideno za leto 2012. Seveda pa je tudi potrošniku potrebno dati ustrezne informacije. MSP morajo imeti možnost, da obvestijo potrošnika glede izvora, pa tudi glede spoštovanja zakonodaje na področju varstva okolja, tudi v času uh, priprave. To je razprava, ki je zelo vroča razprava in ki je v nekaterih državah članicah že zelo razvita. Mi pa bomo pripravili smernice tako, da bomo dali MSP-jem nekakšne indikacije glede tega, kako narediti njihove izdelke čim bolj prepoznavne in kako naj značilnosti njihovih izdelkov čim bolje prikažejo. Seveda pa potrebujemo predvsem trdna pravila, predvsem boj proti takim trgovinskim klauzulom, ki predstavljajo zlorabo predvsem majhna in, velika, eh, in srednje velika podjetja, se pogosto pritožujejo, da morajo sprejeti neugodne pogodbene klauzule, zato ker imajo šibko pogajalsko izhodišče. Zato potrebujemo tudi ustrezen zakonodajni instrument na ravni komisije in trenutno delamo na tem. Potem naslednja pomembna tematika je internacionalizacija MSP-jev. Prizadevamo si za pobudo, da bi omogočili boljšo izterjavo čezmejnih kreditov na ta način, da zamrznemo bančne račune dolžnikov. Danes se dogaja, da do 60 odstotkov čezmejnih kreditov ostane nepoplačenih. To se mi zdi, da je nesprejemljivo in logično je, da se potem dogaja, da majhne in srednje velika podjetja niso ravno navdušena nad tem, da bi mm, trgovala oziroma poslovala čezmejno. V drugi polovici leta 2011 pa bom predstavil tudi novo strategijo za internacionalizacijo. Imamo inštrumente, kot so tako imenovani Market Access Teams. To so inštrumenti, ki že danes lahko zagotovijo zelo dragocene informacije za podjetja, ki želijo dostopati do določenih trgov treba je samo izboljšati uporabo in poznavanje teh inštrumentov na ravni MSP. -je. Toliko glede prenove akta o majhnih podjetjih, sedaj pa prehajam na tematiko surovin. Tudi to je tematika, ki je strateškega pomena za rast našega gospodarstva, kajti gre za konkurenčnost naših podjetij. Do prednedavnim ste razpravljali o tem, gospod eh, poslanec Butikofer je pripravil dokument na to temo, bi pa rad ponovil, da se naše sporočilo nanaša tako na mojo osko pristojnost, kot tudi na pristojnost kolegov Barnjeja in Čolosa, kjer gre predvsem za osnovne izdelke in mm, finančne trge. Torej gre za to, da bi izboljšali učinkovitost in delovanje eh, finančnih in fizičnih trgov, da bi dosegli večjo transparentnost in zmanjšali prevelika nihanja. Naše sporočilo pa bo tudi prispevek k razpravi v okviru G20, v okviru francoskega predsedovanja. Bi se pa omejil na tisto, kar je v moji oski pristojnosti. Kot veste, sem sam stavil na tri stebre. Prvič gre za oskrbo s surovinami izven Evropske unije, drugič okrepitev trajnostne oskrbe s surovinami znotraj Evropske unije in tretjič recikliranje in učinkovita raba virov. Uveljavitev strategije iz leta 2008 je že omogočila nekatere bistvene rezultate. Prvič, priprava seznama 14 kritičnih surovin na ravni EU, potem priprava trgovinske strategije, spodbujanje inštrumentov naše politike za razvoj. Tukaj naj omenim tudi sedmi okvirni program in naj omenim tudi nove smernice, ki se nanašajo na pridobivanje surovin na zaščitenih območjih. Kot veste, smo v času španskega predsedstva predstavili seznam 14 kritičnih surovin, ki predstavljajo največje tveganje. In po našem mnenju bi nekatere, oziroma bi lahko ta seznam bil še daljši. Popraševanje leta 2030 bi se utegnilo pri nekaterih surovinah potrojiti v primerjavi z letom 2006. Mi bomo seveda spremljali, kaj se dogaja z temi kritičnimi surovinami in skušali tudi ugotoviti, kaj bi se dalo tu narediti. Zato se sam zauzemam za to, da ta seznam vedno znova preverjamo in rad bi ga skrajšal, ampak bojim se, da ga bomo morali ustrezno dopolnjevati. Skratka, ta seznam bomo redno spremljali. Kot veste, je proizvodnja kritičnih surovin na ravni EU zelo omejena, kar pa ne pomeni, da še ni nobenega potencijala. Imamo projekt ProMine, ki je namenjen temu, da bi ugotovili, kje je v Evropi še potencijal. Sam zelo intenzivno delam na področju zunanjih odnosov. Kot veste, sem si zelo prizadeval, da bi v dokument vključili Akcijski načrt za sodelovanje med EU in Afriško unijo. Zelo sem se prizadeval, da bi vključili tudi poglavje za področje surovin. Uspelo mi je, da smo pri pogajanjih med EU in Rusijo vključili tudi surovine. In lansko jesen so potekali pogovori v Rimu, tudi prejšnji teden smo imeli sestanek z Rusko federacijo in o tem bo ponovno govora ob naslednjem srečanju v Sankt Petersburgu z ministrom za industrijo Ruske federacije. Tako da tudi z tega vidika delamo v interesu podjetnikov iz Evropske unije. Pred počitnicami, mislim, da bo to meseca maja, bom odpotoval v Latinsko Ameriko. Mislim, da komisar za industrijo že 15 let ni bil tam in v Braziliji, Argentini in Čilu se bom pogovarjal s sogovorniki predvsem o surovinah, tudi o drugih temah, vendar pa predvsem o surovinah. Sicer pa moram reči, da kar zadeva ta stebr nameravamo našo trgovinsko politiko okrepiti in to vključiti tudi v dvostranska in večstranska pogajanja. Gre za prioritete, kot so odprava nezakonitih omejitev za trgovanje in za naložbe. Kar zadeva drugi stebr. Kaj se da narediti znotraj Evropske unije? Tu Sam pravim, da je pred nami še ogromno dela. Veliko je še možnosti v Evropi, treba je samo še izpopolniti naš zakonodajni okvir, ki ureja to področje. Želimo si, da bi prišlo do izmenjave najboljših praks med pristojnimi organi držav članic. Primer tega je tudi objava smirnic, ki govorijo o tem, kaj se lahko dogaja oziroma kako je možno izkoriščati surovine na območjih, ki so del Nature 2000 ali pa ki so v bližini tega območja. Tretji stebr pa govori o tem, kaj lahko naredimo na področju raziskav in inovacij. Sam sem prepričan, da imamo prave pravcate urbane rudnike. Zakaj gre? Tukaj gre za minerale, ki so prisotni v odpadkih. Če jih ne recikliramo, ostanejo neizrabljeni. Komisija je zato predlagala ukrepe, zato, da bi spodbudili zbiranje in recikliranje. Recimo, morali bi zagotoviti, da se zelo strogo uporabljajo norme na področju vozil, ki se ne uporabljajo, potem električni in elektronski odpadki in tako dalje predvideno je tudi inovacijsko partnerstvo, ki je namenjeno prav nadomeščanju in recikliranju sorovin. In upam, da bo parlament tudi čim bolj neposredno vključen v to inovacijsko partnerstvo. Če zaključim. Dostop do surovin primarnih in sekundarnih je bistvenega pomena, če želimo ohraniti našo proizvodno zmogljivost, konkurenčnost in raven zaposlenosti v Evropi. Zato je zelo pomembno, da ukrepamo že danes za našo prihodnost. Kar zadeva mene, gre za prioriteto in sam bom naredil vse, kar je v moji moči, da bi na področju surovin dobili učinkovito strategijo s konkretnimi odgovori. Obenem pa želimo, da bi pomagali našim podjetnikom, torej ne želimo povečevati oziroma povzročati zviševanja cen, po drugi strani pa moramo ustrezno ščititi naše okolje. Torej, kombinirati je treba varovanje podjetij, varovanje okolja, ob tem pa seveda si zagotoviti tudi podporo parlamenta. Ker vidim, da ste si zapisali že ogromno tistih, ki želijo besedo, bom tukaj končal. Hvala lepa. Danke, Prisrčna hvala, gospod komisar, za odlične informacije in podatke v zvezi z obema temama. Več kot deset poslank poslancev se javilo k besedi, torej vsak dobi samo eno minuto. Prosim, da se držite tega časa. Sicer komisar ne bo imel časa, da nam poskuša odgovoriti. Kolegica Hercog je prva. Hvala, predsednik. Hvala tudi komisarju, da ste danes z nami, da se z nami pogovarjate o teh pomembnih temah. Ne boste presenečeni, če postavim vprašanje v zvezi s pregledom akta za mala podjetja. V eni minuti, na kratko, ali bi lahko se odzvali na ustno vprašanje, ki ste ga v zvezi s tem prejšnji teden dobili od skupine za MSP-je. Vprašanje pa je naslednje, kaj lahko mi v odboru naredimo, da pomagamo vam, da dosežete tisto, kar ste si zastavili kot cilje v zvezi z aktom za mala podjetja. Mala podjetja čakajo namreč na rezultate, ne pa na sporočila. Hvala. Super, hvala. Kolega Rubik. Zahvaljujem se komisarju. Ta akt za mala podjetja je vedno znova na dnevnem redu, zlasti pa vprašanje ocene učinkov. Povišanje zmanjšanja CO2 emisij z 20 na 30 odstotkov, kaj to pomeni za eh, dobavitelje, za energetsko intenzivne panoge. Tukaj gre za celo vrsto ne novih eh, ampak predvsem eh, tudi starejših podjetij v tem sektorju malih in srednje velikih podjetij. Kakšne posledice bi imelo zmanjšanje emisij CO2 za 30 odstotkov za njih in kakšne so nevarnosti za uh, odhajanje podjetij iz Evrope. Potem tvegani kapital, majhna in srednje velika podjetja si ne morejo predstavljati, da si je eh, komisija zastavila cilj 20 odstotkov lastnega kapitala pri eh, zagotavljanju tveganega kapitala. Torej delež MSP-ev naj bi bil 20 odstotkov, če hočejo dobiti tvegani kapital. Mislim, da tukaj tudi bonitetna ocena tista, ki je problematična. Hvala, Angelika Nibler. Hvala, komisar. Hvala za vaše vaš opis dela na področju akta za mala podjetja. Glede na to, da MSP je ustvarjala nova delovna mesta, da so uh, eh, motori naše industrije, je treba seveda in posvetiti posebno pozornost. Ljudje iz teh podjetij mene vedno eh, sprašujejo, kje, zakaj ne odpravite birokracija, birokracija, birokracija. Tretja tema pa je, eh, oziroma druga, dostop do finančnih sredstev. Imamo vprašanje v zvezi z birokracijo in nadaljujem tam, kjer je končala kolegica Hercog. MSP-ji upajo, da boste resnično obljube tudi uresničili. Pred dvemi leti smo že razpravljali o tej temi. Šlo je za dožnost ugradnje tahografov v manjše eh, kamione. Pred nekaj leti smo torej tudi za manjša tovorna vozila sprejeli dožnost eh, in zavezo za ugradnjo tahografov. Mi smo takrat predlagali, da bi obrtnike, ki so lastniki majhnih eh, eh, torej, tovornih vozil, iz, vzeli iz te obveznosti. Prej je bilo 100 km, sedaj je 150 km, zato me zanima, kam je komisija tukaj prišla. In drugo vprašanje, poenostavljena pravila, ko gre za uh, računovodske izkaze MSP-jev. MSP-ji morajo eh, pripraviti ali so morali, tako kot v preteklosti, še danes pripravljati komplicirane bilance stanja, izkaz uspeha in tako naprej. Ali jim lahko sedaj obljubim olajšave na tem področju? Hvala, kolegica Karvalj. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se komisarju in mu čestitam k njegovemu godelu. Imam pa vprašanje v zvezi z aktom za mala podjetja. Rekli ste, da MSP ustvarjajo največ delovnih mest. Komisar, zanima me, ali bi lahko šli še korak dlje, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, zlasti za mlade v tem sektorju. Inovativni MSP-ji so lahko zelo pomemben inštrument ustvarjanja delovnih mest za male. V mnogih državah članicah imamo uh, velik problem uh, visokega odstotka presposobnih mladih. Vem, da je to nekaj, kar je tudi vam blizu pri srcu. V sporočilu pa niste bili zelo ambiciozni zapisali ste samo ustvarjati nove prostovoljne scheme, potem izmenjavo najboljših praks, druge prihodne pobude in tako naprej. Ampak tukaj se mi zdi, ste premalo ambiciozni. Bi morda lahko šli še korak dlje. Nekatere države članice, ki ste jih omenili, ki že imajo. Um, dobro prakso, recimo start program za mlade, bi lahko tukaj eh, služile kot zgled. Gospa Kastelja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam danes popovdne. Predstavili ste nam teme, ki so zelo, zelo pomembne. Bom kratka. Najprej, kar zadeva akt za mala podjetja in kar zadeva MSP. -je. Tukaj je glavni problem konkurenčnost. To velja za vsa podjetja, za MSP pa še zlasti. Naj vam naštejem nekaj stvari, ki mislim, da bi jih bilo treba upoštevati, poleg tistega, kar ste vi že navedli. Ne bo nam koristilo, če bomo na hitro omogočili podjetnikom ustanavljati podjetja e, in omogočiti lažji dostop do kreditov, če bomo istočasno imeli toga, nefleksibilne trge dela. Tukaj je velik problem za vse države ali večino držav članic možnost vseh podjetij, zlasti MSP-jev, eh, na nek način v kali zatremo zaradi nefleksibilnih eh, trgov dela. Drugo. Še ena pomembna tema je tukaj. Gre za tako imenovani digitalni notranji trg. Tu so podobni problemi, kakor nasploh na notranjem skupnem trgu. Tukaj pa so še specifični problemi prisotni. Naprimer, razdrobljenost zakonodaje. Imamo zakonodajo na področju varstva potrošnikov, zakonodajo na področju eh, varovanja intelekte lasnine in tako naprej. MSP pa se lahko razvijajo na področju digitalnih dejavnosti. Tukaj je ogromen potencial, ki ga eh, še nismo izkoristili. In še na koncu vprašanje, ki ga je že omenila kolegica pred menoj. Ali ne bi mogli narediti neke davčne identifikacijske ne vem, kartice ali nekaj podobnega za mlade podjetnike. Mislim, da v ZDA imajo podoben sistem, kjer eh, omogoča mladim podjetnikom, da se na podlagi takšne identifikacije uh, hitreje lahko dokople do sredstva. Vam lahko kar povem, da nimam dovolj časa, da boste vsi lahko spregovorili. Hvala. Gospod komisar, ti se mi, da so MSP sedaj nekaj vrste jabolko spora. V sporočilu komisije je zapisano, da je treba omogočiti boljše financiranje MSP-jem in da je treba v direktivo o javnih naročilih vnesti ustrezna sporočila. Ker zadeva direktivo o razpisih za javna naročila, samo o tem bom govoril, je treba ugotoviti, da je ta tako zapletena, da MSP-ji ne morejo sodelovati na javnih eh, razpisih. Ne glede na to, kako sposobna so ta podjetja. V novi direktivi moramo njihovo sodelovanje na eh, javnih naročilih in teh razpisih olajšati. Potem eh, manjši odstotek lastnega kapitala, ki naj bi ga morali zagotoviti majhne, srednje, velike podjetja, ko eh, iščejo dostop do tveganega kapitala. Vlade sicer trži, trdijo, da lajšajo predpise za MSP, ampak sam menim, da izkušnje kažejo, da cela vrsta eh, predpisov, ki jih eh, sprejmemo tukaj v Bruslju, pomenijo še dodatno breme za MSP. Če govorimo res o zelo majhnih podjetjih, moramo zagotoviti to, da jim ne bo treba za vsako piko in vejco poročati. Hvala. Nekoč mi mora nekdo povedati, kako naj vas prisilim, da boste končali v času, ki uh, ste ga sami sprejeli, da je uh, čas, uh, v katerem moramo dokončati to razpravo. Ja, Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar. Več vprašanj so že postavili predgovorniki. Sam sem postal tudi nemiren, ko ste govorili o direktivi, o javnih naročilih. Rekli ste, da naj bi jo naredili pregled lete šele leta 2012. Mislim, da Evropska unija ima dovolj izkušen na tem področju. Vemo, da je 15 milijard evrov nekje v zadnjem času izginilo. Uh, na poti od bančnih inštitucij do majhnih in srednje velikih podjetij. Zato me zanima naslednje. Koliko časa bo ta razprava še trajala in kdaj boste pripravili predloge v zvezi z MSP-ji, tako da bo to gospodarstvo končno imelo ustrezne gospodarske pogoje? Hvala, gospod De Angelis. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar. Zelo na hitro, da ne bom vzel preveč časa. Najprej prvo vprašanje. Mi smo sprijeli direktivo. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da se ta direktiva izvaja. Namreč res je, da je 24 mesecev časa, ampak glede na to, da obstajajo resne težave za majhna in srednje velika podjetja, ki imajo težave z likvidnostjo, podkapitaliziranostjo, je 24 mesecev predolgo. Podjetja bodo medtem propadla in zato je dobro, da se z tega vidika pozove k čim prejšnjemu uveljavljanju te direktive kako pa izboljšati eh, zlasti javno naročanje. Vedeti moramo, da so roki pri podjetjih veliko krajši, kot so roke v javni upravi. Zato treba narediti nekaj zelo konkretnega. In še tretje vprašanje in s tem bom zaključil. Treba je spodbujati mlade podjetnike. To pomeni še zlasti menjavo generacij, Ampak za MSP-je to pomeni tudi kontinuiteto. Pri MSP-jih pogosto ni kontinuitete. Ko recimo lasnik odide iz podjetja, podjetje zamre. Zato je treba spodbujati mlade, kateri so instrumenti, ki bodo omogočali tudi vstop mladih podjetnikov. Hvala. Kolega Bitikufer, predsednik, glede na uh, stisko s časom ne bom govoril ampak če bomo tudi v prihodnje imeli tako malo časa, prosim, zagotovite vi eh, pač nek sistem, da bo iz vsake politične skupine en govornik prišel na vrsto, sicer to ni pošteno. Ne vem, ali moram jaz skrbeti za poštenost, ali lahko poslanke in poslanci sami poskrbijo za to, ampak prav imate, težko je. Boste vseeno postavili vprašanje? Ne, dve misli prvič. Očitno je problem pri državah članicah, ko gre za akt za mala podjetja. In moramo razmisliti, kako lahko pritisnemo na države članice, da bodo vse skupaj vzele bolj resno. Drugič, obstaja cela vrsta točk stvari, kjer mislim, da to, kar ste vi predstavili, gospod komisar, se boje veliko zamisli, ampak še malce kaj manjka. Naprimer, semenski kapital, potem Eh, poslovni angeli, javna naročila za, sa, eh, za MSP-je. Potem, kako eh, uporabiti znanstvenike, ki so zapustili Evropo kot neke vrste most za bolj inovativno sodelovanje in tako naprej. Kolegica Sartori. Presidente. Gospod predsednik. gospoda komisarja v 30 sekundah, lahko vprašam samo eno stvar. Ali nam bo uspelo po eni strani v središče naših razprav postaviti podjetja in ali je to možno doseči tudi na ravni komisije? Namreč zdi se, da se tukaj v tem parlamentu vedno ukvarjamo z tisoč drugimi temami, bolj kot z industrijo v predlogu akta za majhna podjetja vidim potencial, vidim to možnost in mislim, da če bomo dejansko predpisali še več norem, je ta cilj možno doseči. Gospod Vidal Kvadras. Ja, hvala, predsednik. Čestitam komisarju, ker zelo zanimivim pobudam, ki ste jih eh, prinesli v naš odbor. Tudi eh, novega generalnega direktorja pozdravljam, ki bo gotovo tako dober kot njegov predhodnik. Konkretno vprašanje imam za vas, gospod komisar. Uspeh majhnega podjetja ali mikropodjetja je v tem, da raste veli po velikosti in da postane iz majhnega in mikro neko srednje veliko podjetje. V nekaterih državah članicah pa sedaj z zakonodajo preprečujejo ta prehod iz majhnega do srednje velikega podjetja. Pri tem, naprimer, igrajo negativno vlogo tudi sindikati. In ko ima naenkrat podjetje določeno velikost, mora obvezno ustanoviti naprimer osnovno organizacijo, sindikato in tako naprej. Cela vrsta eh, neke vrste kazni je torej za majhna podjetja v tej zakonodaji. Zato vprašanje, komisar. Kaj načrtujete? da bo prehod iz majhnega v srednje velika podjetja potekal normalno, ne pa, da bodo ta podjetja za uspeh kaznovana, glede na zakonodajo, ki jo imajo države članice. Če bo to ostalo tako, kot je, potem ne more biti podjetje inovativno in eh, delati na mednarodnih trgih. Takar, odforand, otakar. Gospa Ičko. Najlepša hvala, gospod gospod predsednik. Gospod komisar, na začetku ste rekli, da ne sme biti nekega konflikta med okolju prijaznimi podjetji in izkoriščanjem eh, naših lastnih verov v Evropi. Seveda, kot ste rekli, naj bi eh, večji povdarek dali izkoriščanju tako enega sistema urban mining, torej predelave eh, odpadkov v mestnih okoljih. Ampak to so sedaj postali tipični konflikti, ki nam preprečujejo uporabljati načelo trajnostnega razvoja oziroma previdnostno načelo eh, v industrijskih obratih. Zato me zanima, ali res uh, nameravate uh, sprožiti ta konflikt ali ne. Hvala, gospa Merkis. Um, and, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, uh, učinkovita raba surovin uh, je zelo pomembna in v zvezi s tem bodo predlagani številni instrumenti. Tukaj gre tudi za sporočilo o sorovinah in pa kako bo povezana, povezano z akcijskim načrtom. Mislim, da je zelo dobra zamisel, da razvijamo svoj model, kako bomo obravnavali sorovine, pa ne gre tukaj za mednarodno raven ali pa za Evropo. Predlagali ste instrumente zlasti v zvezi s tretjim stebrom. Tukaj gre za tiste, ki se nanašajo na učinkovitost. In pa zanima me, ali bo to vključeno tudi v načrtu za učinkovitost. Nekaj pa ni omenjeno v pobudi za sorovine in sicer vidik učinkovitosti sorovin. In zato zelo pozdravljam dejstvo, da ste vključili substitution of those scarce materials, we need those bio-based materials, and there we might have a future. Bio-based materiale. Zanima me, ali lahko tudi pojasnite, zakaj ste to omenili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sploh se vas ne upam prositi, da vsaj do neke mere odgovorite na vprašanja. Ali lahko morda poskusite odgovoriti v petih ali šestih minutah? Povejte pa nam pošljite pisno. Hvala lepa. Hvala, predsednik Rojl, za to povabilo na večerjo, kajti glede na število vprašanj se mi zdi, da bi lahko bili skupaj tam do polnoči ali ene. Ampak šalo na stran. Hvala za vsa vprašanja, ki mi omogočajo, da morda še nekoliko podrobneje podarim nekatere stvari, ki sem jih že omenil. Najprej, gospa Sartori. Moja prioriteta je, da v središče gospodarske politike Evropske unije umestim ukrepe za realno gospodarstvo. Po letih politike, ki je temeljila na financah, na storitvah, želim v središče postaviti realno gospodarstvo torej industrijo in podjetja. Z vsemi ukrepi seveda želim si, da bi imeli nek nov model, ki ne bo onesnaževal, kjer ne bo državni pomoči in tako dalje. Ampak prepričam pa sem, da bomo le na tak način lahko spoštovali Lizbonsko pogodbo, ki temeli na socialnem tržnem gospodarstvu. Trg se realizira z proizvodnjo s podjetji, pri čemer je cilj ustvariti nova delovna mesta. Namreč naš cilj je ustvariti delovna mesta za naše mlade. Torej, pri tem si moramo prizadevati tudi za sistem podjetništva, ki nudi neko prihodnost za mlade. Ni nujno, da morajo mladi dobivati službo samo na ministerstvih, v javni upravi. Tudi oni se lahko odločijo in tvegajo, da postanejo mladi podjetniki. Tako imamo program za mlade podjetnike Erasmus, ki ga nameravam tudi udejaniti. Pomagati moramo pri ustanavljanju, pri preživetju podjetjem s pomočjo dostopanja do kreditov. To je vprašanje, ki se ga je dotaknilo veliko število izmed vas. Videl Kvadras, potem gospa Karvaljo. To smo postavili tudi v središče, še preden smo prenavljali akt za mala podjetja. Kot veste, je parlament prejšnji teden tudi potrdil tako imenovani Small um, Business Finance Forum. In mislim, da ste nekateri že sodelovali pri prvem sestanku tega foruma. Torej, Skušamo najprej opredeliti, kateri so problemi, potem pa poiskati rešitve za dostopanje do financ. Nekateri ste govorili o tem, kako se da preko bančnega sistema zagotoviti finančna sredstva za MSP-je. To je eden od ključnih problemov, ki se ga bomo lotili, kajti dejstvo je, da imamo osko grlo med Evropsko investicijsko banko in finančnimi institucijami. Mi zato želimo odpraviti to osko grlo in izboljšati dostop do kreditov. Dobra novica, ki jo morda nekateri že poznate, pa je, da je londonska borza pokazala veliko pripravljenost, da bi vlagala v majhna in srednje velika podjetja. Ob tej pripravljenosti sem prosil pristojne pri londonski borzi, da se vključijo v ta finančni forum in moje povabilo je bilo sprejeto. Naslednji sestanek torej, finančnega foruma bo vključeval tudi predstavnike londonske borze, ki so pokazali pripravljenost za investiranje v majhna in srednje velika podjetja. Torej, ta forum bo odprt in bo ponudil odgovore našim podjetnikom. In če odgovorim kolegu Vidal Kvadrasu in kolegici Karvaljo, v dokumentu je govora o boljšem dostopu do garanci za kredite, potem dostop do trga rizičnega kapitala, potem so tukaj tudi um, različne druge možnosti, ki jih ponujemo prav MSP-ju. Prav tako bi lahko zagotovili tudi poenostavljen dostop preko posrednika in zagotovili tudi vse na enem mestu v državah članicah. In naš konkreten odgovor za podjetnike in tudi naša spodbuda tistim, ki se želijo lotiti podjetništva. Morda so utrpeli kako izgubo, morda so celo propadli v sedanji krizi. Ampak mi smo v dokumentu zapisali, da obstaja možnost druge priložnosti. In do leta 2013 smo omogočili ugodnejše pogoje za ponoven zakon po bankrotu podjetja. Seveda, govorim tukaj o bankrotu, ki ni bil goljufive narave, govorim o podjetjih, ki so se znašli v težavah enostavno zaradi krize. Prav tako želimo pospešiti, spodbuditi tudi države članice. Evropska komisija na določenih področjih nima zakonodajnih pristojnosti, ker pač pristojnosti niso bile prenesene na Evropsko komisijo. Pri direktivi za zamudna plačila so te pristojnosti bile prenesene. Tukaj se strinjam z gospodom De Angelisom, povedal sem že v Rimu o predstavitvi prenove akta za majhna podjetja. Takrat sem povabil ministra Romanja, italijanskega ministra, naj naredi korak naprej. Podobno bom naredil tudi za britansko, francosko vlado ta teden in kasneje za nemško in bolgarsko vlado, s katerimi se bom srečal v prihodnjih dneh. Torej tudi njih bom prosil, naj stvari pospešijo. Kar pa zadeva drugo temo, to je internacionalizacijo, kako pomagati MSP-jem, da bodo lahko rasla, se preoblikovala in bila bolj konkurenčna. Evropska komisija je po mojem mnenju naredila že dosti, naredila bo še več in sicer mi stavimo na grozde. Gre za agregacijo na podlagi inovacij. Torej, velika podjetja, pa tudi majhna podjetja sodelujejo z univerzami zato, da bi postali bolj konkurenčni tudi na mednarodni ravni. Želimo skratka delo MSP-ju narediti bolj konkurenčno tudi na mednarodni ravni. Zato morajo MSP-ji biti umeščeni v nek bolj artikuliran in bolj inovativen sistem. Pri inovacijah je tu še en element, ki se tiče izobraževanja. Govoril sem že s komisarko Vasilju, da bi organizirali mm, nek dogodek, ki bi govoril o odnosu med izobraževanjem in vstopu v svet podjetništva. Kar zadeva upravne ovire in njihovo odpravljanje. Gospa Niblerjeva je to omenila, pa tudi drugi poslanci v času razprave. Želimo si izboljšati vse evropske predpise. Vendar pa želimo opraviti test MSP za vse zakonodajne predloge. Želimo tudi, da morajo podjetja enkrat samkrat zagotoviti informacije, ki se od njih zahtevajo. Želimo tudi omejevati prakso držav članic, ki poleg evropskih direktiv uvajajo še dodatne predpise. Sam sem že pregovoril o poenostavitvi. In sicer gre za recimo uredbo Rič. Poleg tega, da se je izvedbene predpise objavilo v vseh jezikih, smo poskrbeli tudi za majhna in mikropodjetja. Za 60 oziroma 90 odstotkov smo znižali dajatve, ki jih je potrebno plačevati ob registraciji. Torej 60 odstotkov za mala podjetja, 90 za mikro. Nedavno smo imeli tudi debato o tem, da so mikropodjetja v določenih primerjih izuzeta od plačevanja dajatev. preden preidem na surovine, mislim, da sem dokaj izčrpno odgovoril na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. A ne. Glede zmanjšanja emisij CO2. Dokler ne bo dogovora na globalni ravni, mislim, da ne moremo zahtevati od evropskih podjetij naj presežejo raven 20 odstotkov, kajti to bi vplivalo na njihovo konkurenčnost in konkurenčnost celotnega sistema. Glede preveč togega trga dela, tudi sam mislim, da je ta trg dela v Evropi preveč tog. Sveda, zaščititi je potrebno pravice delavcev, ampak ob temu bi morda lahko razmišljali tudi o dogovorih med podjetji in delodajalci na ravni podjetja ali na lokalni ravni. Res je to, kar je povedal gospod Vidal Quadras, da se včasih kaznuje podjetja, ki želijo rasti. Prav zato pravim, da moramo staviti na sistem grozdov. Kot veste, smo leta 2008 zbrali vse predstavnike grozdov in s tem bomo tudi nadaljevali. Zdaj pa v zvezi s surovinami. Natura 2000. Nikakor je ne postavljamo pod vprašaj. Mi smo samo tolmačenje nekoliko spremenili, torej Natura 2000 se ne spremeni. Glede tako imenovanih urbanih rudnikov. Res je, da smo odprli razpravo. Inovacijsko partnerstvo je predvideno pri uporabi sporočila o inovacijah. V prvi vrsti govorimo o staranju prebivalstva, o varovanju zdravja, drugo inovacijsko partnerstvo pa se bo nanašalo prav na recikliranje in na nadomeščanje surovin. Tudi to gre v smeri varovanja okolja in sam bi si želel, da bi mnoga podjetja, tudi zasebna, sodelovala v tem inovacijskem partnerstvu. Kajti zdi se mi, mm, da se to dotika tudi tematike tako imenovanih redkih zemljin. In do sedaj se je že dobilo sistem ločevanja redkih zemljin od ostalega. Upam, da bomo uspeli poiskati take rešitve tudi v prihodnje in upam, da bo tudi Evropski parlament sodeloval pri tem eh, inovacijskem partnerstvu. Energetska učinkovitost. Predlog gospe Merkis je povsem sprejemljiv in ga tudi sprejemam in poskrbel bom, da bi tudi na to temo lahko obravnavali energetsko učinkovitost v okviru inovacijskih partnerstv. Ampak to se nanaša na vse surovine. Tukaj gre za tematiko, ki nikoli ni zaključena. To je tematika, kjer je treba delati kar naprej in naprej, dokler se ne bo kaj spremenilo. Vse pobude, vse ideje za ukrepanje tem področju, torej vse je dobrodošlo. In odnos s parlamentom je temeljnega pomena. Parlament lahko da svoj prispevek tako pri surovinah, namreč razprava bo potekala na temo poročila Budi Kofer. In moram reči, da sem sam odprt za vse predloge, za vse pripombe, ki bi jih poslanci utegnili imeti. Kar pa zadeva prvo vprašanje, kaj lahko parlament naredi, kaj lahko mi v parlamentu, sem rekel, ker sem tako navajen, da sem bil poslanec. Torej, kaj parlament lahko naredi? To, kar do sedaj. Ustrajati mora pri državah članicah, pri svetu, recimo v zvezi z direktivo o evropskih zasebnih družbah. Tukaj parlament lahko uveljavi svoj glas in ustraja, ustraja pri tem, da države članice pospešijo izvajanje recimo direktive o zamudnih plačilih. Sedaj je ta predpis bil sprejet tako, kot je, ampak mislim, da pobuda parlamenta pomaga, torej parlament lahko pritisne, da se naredi še kak korak naprej. Drugimi besedami, če bo Evropski parlament pozoren glede vsega, kar zadeva majhna in srednje velika podjetja, bo za me veliko laže postavljati to tematiko v središče, tako na ravni komisije, kot tudi na ravni EU nasplošno. Dobro, mislim, da me predsednik Rojl noče povabiti na večerjo, zato bom zaključil. Presrčno se zahvaljujem gospodu komisarju, lepo pa se zahvaljujem tudi tolmačem, ki so ostali dlje. Gospe in gospodje, prosim, da razmeroma hitro zapustite dvorano, kajti sedaj sledi še sestanek koordinatorjev. Zelo bi vam bil hvaležen, če bi zelo hitro zapustili to dvorano, tako da bomo lahko nadaljevali. Sicer nam to sploh ne bo uspelo. Hvala lepa. Thank you very much. Congratulations. Thank you.